Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, začenjamo s stankom. Imate kakšne opombe v zvezi z dnevnim redom? Očitno ne, gospod Kirilov. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod predsednik. Po razpravi prejšnji teden o svobodi gibanja bi predlagal točko na dnevnem eh, redu. Sicer oklevam, eh, kljub samo bi pa rad mm, izjavo eh, in razlago o vaši izjavi glede prstnih odtisov vtisov za Bolgare in Romune. To ni skladno za evropsko zakonodajo. Vsi državljani Evropske unije imajo iste pravice. Ali bi lahko, ne da bi zgubljali eh, preveč časa, povedali, kako je s tem. Pred prazniki je prišlo pač do te izjave, zaradi katere eh, je prišlo do velikega nezadovoljstva v Bolgariji dragi kolega, tudi v Bolgariji smo poskušali to pojasniti, to so storili tudi kolegi, eh, ki so eh, me kontaktirali. Če želite spoznati moje stališče, lahko preberete govor, ki sem ga imel prejšnji teden v Evropskem parlamentu in ugotovili boste, da sem tu eh, tudi, tudi upošteval resolucijo Evropskega parlamenta. To je bil tudi daljši intervju, kjer sem Camerona močno napadel, ker se mi zdi ravnanje britanske vlade napačno. Nekdo, ki je zakonito v državi, eh, ima iste socialne pravice in diskriminacije ne smemo imeti. 34 eh, let sem že v Eh, Evropskem parlamentu in vedno sem se zauzemal za vse svoboščine, tudi svobodo prostega gibanja. In vedno sem pa rekel, da moramo pač poskrbeti za verodostojnost in preprečevati zlorabe. In to ne velja zgolj za Bolgare in Romune, to velja za vsakogar, tudi za Nemce. In tudi to sem jasno povedal v tem intervjuju. Eh, mora pa obstajati neka možnost, da če nekdo v nekem mestu neupravičeno izkorišča socialne eh, storitve in se potem eh, preseli v drugo mesto, da je treba pač povedati temu drugemu mestu, da so zavrnili njegov uh, zahtevek. To gre za ravnanje proti ljudem, ki so uh, Eh, večkrat zlorabljali sistem, torej mi moramo izkoristiti vse možnosti, da do tega ne bo več prihajalo. Tu gre dejansko za uresničevanje evropske zakonodaje v Nemčiji, tu gre za uporabo evropske zakonodaje in očitno nemški organi tega ne izkoriščajo dovolj. Torej, več mi ni treba dodati, tu gre tudi za krepitev verodostojnosti eh, svobode eh, gibanja eh, in eh, prostega eh, eh, gibanja ljudi. Eh, in sedmi člen tudi natančno opredeljuje, kdaj eh, nekdo lahko odide v drugo državo in kdaj ima pravico do socialnih eh, storitev. Ta sedmi člen je treba torej izkoriščati, da ne bo prišlo do zlorab eh, svobode gibanja. Treba je pravzaprav zavrniti britanski predlog, ker tu prihaja do diskriminacije različnih narodov. E, zakonodaja mora veljati za vse enako in vesel sem, da je romunski predsednik vlade dobil dodatne informacije in umaknil je svoje očitke proti meni. Eh, hvala lepa. So v zvezi s tem še kakšne druge pripombe? Prosim. Eh, tudi jaz eh, sprejemam vašo razlago. berem, kaj piše v uh, Süddeutsche Zeitung. Da bi preprečili večkratne vstope, bi bilo treba pač vzeti eh, prstne otise in potem pride. Uh, tu gre za nek da uh, ne sme priti do izkoriščanja socialnih sistemov to je bilo nekako povezano z Bolgarijo in Romunijo. Eh, verjamem eh, vaši razlagi in domnevam, da so to narobe eh, poročali. Torej, če preberete celoten intervju, potem dejansko lahko ugotovite, kako je. Se pravi, tu so iztrgali en stavek iz konteksta in pa še tega so narobe citirali. Torej, jaz želim podpreti Eh, svobodo eh, gibanja. In zaradi tega tudi vabim kolegice in kolege, naj eh, se obrnejo na predsednika, če se ne strinjajo z njegovo izjavo, kajti v tem primeru lahko stvari razloži, če pa tega ne more, potem ga tudi upravičeno kritizirajo. Eh, to eh, velja za vse, razen za kolego Bütikoferja. Mala diskriminacija mora biti. Sedaj pa sporočila predsednika. V četrtek sem vam eh, predložil izjavo za tisk v zvezi z Ukrajino. Predsednik je to podpisal. tu gre za zakone, ki po vsebini in metodi sklepanja eh, niso skladni s pravno državo. Včeraj se je zbralo 200 tisoč demonstrantov. Vedno težje je stvari pozitivno oblikovati in za danes je predsednik povabil na delavnico eh, po, v sodelovanju z opozicijo. Upam, da to ne bo spet nekaj, kar naj bi pomagalo pridobiti nekaj časa in ne bo prineslo nobenih rezultatov. E, vse skupaj, kar se do sedaj dogajalo, ne povečuje verodostojnosti Janukoviča, e, vendar mi bomo slišali zvečer ali pa jutri, kako se stvari e, razvijajo. Vsekakor pa to ni dober začetek priprav na naše potovanje naslednji teden v Ukrajino. Pozneje bomo še lahko govorili z gospodom Venicelosom o tem, kajti tudi v sklepih sveta so zavzeli stališče, ki ustreza pravzaprav tudi naši izjavi za tisk. Ukrajinske oblasti smo še enkrat pozvali naj spremenijo pač te razvoje, da naj umaknejo svoje stališča. Tretjič, zapisniki sej. E, imate kaj proti tem zapisnikom? Ne. S tem so zapisniki sprejeti. In sedaj pa vrhunec dneva, poročilo gospe Doris Pak o Bosni in Hercegovini. E, dragi predsednik, Lepo bi bilo, če bi bil to vrhunec dneva, kajti v tem primeru bi lahko rekla, da so se boskanski politiki dogovorili in da so na poti v EU korak naprej. Žal pa ni tako, eh, zato to tudi ni vrhunec, to je pač neka raven, kjer smo bili že lani in v letu predtem, torej nismo naredili velikega naprotka. Zanalaž sem čakala, da bi v tem letu končala poročilo, zaradi tega, ker sem še vedno upala, da bomo priča nekemu napredku v Bosni in Hercegovini na področju ustave, eh, na eh, področju sodbe Sejdi Finči, na podlagi katere e, bi e, vse ljudi obravnavali enako. Žal pač nismo prišli tako daleč. V zadnjih tednih in mesecih smo ugotovili, da se je komisija trudila in uh, porabila zelo veliko časa, da bi prepričala politične voditelje v Bosni in Hercegovini, naj se dogovorijo. 16 pa 13 ur eh, in še mnogo več eh, so porabili za to, da bi se pogovarjali in da bi našli neko rešitev za dilemo. Tu gre za potrebne spremembe na področju volilne zakonodaje. Kajti, če tega ne bodo spremenili, bodo naslednje volitve tudi problematične. Ne vem, kdo bo potem priznal izid teh volitev. Zaradi tega je to pogoj za nadaljni razvoj. Žal pa ima država veliko problemov, vse pa se vrti okoli zadeve Sejdi Finči, eh, ki bi ga lahko že razrešili. Če bi to razrešili, bi se lahko ukvarjali z drugimi stvarmi, ki so dosti bolj potrebni potrebne za to, da bi bila eh, Bosna in Hercegovina pripravljena za Evropsko unijo. Ljudje želijo v EU, želijo, da bi njihove politike ravnali tako, da je to možno. Žal pa je, da so eh, izvolili politike, ki tega nočejo. To je problem Bosne in Hercegovine. Obstajajo še drugi problemi, naprimer na področju pravosodja. Ne bi naštevala vseh. Vendar eh, organizirani kriminal, tu je treba marsikaj postoriti. Veliko je treba še postoriti pri zasledovanju, pri preganjanju zločinov. Marsikaj je treba postoriti pri boju z oprko eh, eh, korupcijo. Eh, korupcija je v poslovnem svetu, v medijih, to je neko uh, Eh, slabo eh, zavezništvo med njimi in mi moramo spraviti ljudi in politike do tega, da pač najdejo eh, inštrumente, da to preprečujejo. Potem pa se soočajo s pritiskom na medije, zaradi tega novinari dosti krat sploh ne morejo poročati. Kot poslanka sem se vedno ukvarjala z izobraževanjem in zaradi tega sem tudi žalostna, da programov Evropske unije za izobraževanje in mladino ne sprejemajo oziroma ne morejo sprejemati, ker pač država ni sposobna oblikovati nacionalno agencijo, ki bi se lahko pogajala z Evropsko unijo. In sedaj imamo nov program Erasmus, in v interesu mladih eh, bi bilo dobro, če bi lahko izkoriščali te programe tu se seveda zastavlja vprašanje, kdo prihaja v Bosno in Hercegovino, da bi investiral. Eh, rekla sem, da pravosodje ne deluje. Žal pa tudi ni enotnega gospodarskega prostora v tej mali državi. To je velik problem. mi moramo pač tudi na tem eh, področju pomagati. Dobro sosedski odnosi, tu se ne moremo pritežovati. Med Hrvaško in Bosno in Hercegovino so razrešili mnoge probleme, nekaj jih je še odprtih, vendar tu smo eh, priča dobri volji. Dobro bi bilo, če eh, bi. Eh, bil vpliv Srbije na Republiko Srpsko bolj pozitiven in dobro bi bilo, če bi Republiki Srpski dopovedali, da so del celote. In v Bosni in Hercegovini se širijo eh, naslednje govorice naprimer, češ, eh, da zahtevam, eh, da se odpravijo entitete, tega jaz nikjer nisem zahtevala, vedno pa sem rekla. Dejstvo je, da je Dayton razdelil državo v dve entiteti in to dejstvo lahko sprejmemo eh, samo, če nobena entiteta ni država v državi, temveč je del celote, kot naprimer v neki zvezdni državi. Če pa nekdo v to ne verjame in vedno znova, znova verjame, da se mora ločevati od drugih in mora preprečevati, da bi na nacionalni državni ravni izoblikovali skupne institucije, skupno pravosodje, vrhunsko sodišče, potem je pač to treba kritizirati. To ne pomeni pa, da sem za to, da se razpustita entiteti. Ko pa gre za federacijo, to Eh, ta je razdaljena tako, da ne more delovati. Eh, to so naredili leta 1996 v Washingtonu in Dayton je to. Eh, oziroma 94 v Washingtonu, 96 so to sprejeli v Daytonu, 10 kantonov, potem pa občine in potem pa federativna vlada eh, oziroma vlada federacije in nad tem pa še bosanska vlada. To ne more delovati. V federaciji je 10 premijejev, v, v federaciji je 10 ministrov za izobraževanje, potem pa še minister celotne federacije plus. Eh, na državni ravni, kako naj bodo politiki temu kos. Treba je tudi povedati, da je treba preučiti celotno administracijo v Bosni in Hercegovini. Stvari morajo pač eh, poenostaviti. Eh, tam eh, dejansko tudi eh, ljudje ne morejo delati zaradi tega, ker vsaka raven ovira drugo raven pri delu. Eh, to so stvari, ki jih nismo ugotovili na papirju, temveč čemu smo dejansko bili priča v državi. Ugotovili smo še mnoge stvari, mnogi kolegi so bili pripravljeni pomagati in so predlagali spremembe. Iz tega smo v skupnem eh, delu pripravili 16 kompromisnih predlogov, sprejeli smo pravzaprav tudi stvari, ki jih najprej nisem imela. Tako smo imeli tu zapisano dejstvo, da eh, je so eh, septembra v bližini Prijedorja odkrili eh, množično grobišče in to smo tudi zapisali, ker je pač to del zgodovine in resnice. Sprejeli smo eh, tudi zadevo Damjanovič pred sodiščem za človekove pravice. To je namreč pomembno tudi za bodoče sodbe na področju Eh, vojnih zločinov. Imamo tudi veliko problemov še z izginulimi, težave so z uh, vračanjem beguncev. Vsi begunci se ne morejo vrniti na svoje domove, marsika je bilo storjeno, marsičesa pa še ne. Na severu Bosne in Hercegovine je še neka pokrajina, ki je plodna, to je posavina, ki je pa še vedno tako uničena kot po vojni. Uh, dejstvo je, da eh, v vaseh ne dopuščajo vrnitve beguncev, eh, ki tudi sami hočejo obnavljati svoje hiše, ne dajo jim pa dostopa do vode, do elektrike, torej eh, ti občinski veljaki jih ovirajo. Torej, veliko je torej sprememb, pa ne zato, ker se kolege ne bi strinjali eh, s poročilom. Marsikaj so poostrili, ničesar niso formulirali bolj blago. Eh, torej, velik eh, problem je ustavna sprememba, zadeva Sedič Finči, korupcija, mediji, izobraževanje, strukturna reforma in oblikovanje enotnega gospodarskega prostora. Povedala sem, da je regionalno sodelovanje dobro, enega problema pa še niso uh, uh razrešili. Bosna in Hercegovina je edina država, v katero uh, prebivalci, državljani Kosova ne morejo uh, potovati, uh, ne morejo obiskati uh, svojih uh, sorodnikov, ker pač uh, Eh, eh, Bosna in Hercegovina ne priznava potnih listin državljanov Kosova. Torej, ti lahko potujejo v Srbijo, ne pa v Bosno in Hercegovino. To je smešno. In za konec, še nekaj resnega. Eh, torej, pozvala sem vlade evropskih Evropske unije in ministre za zonanje zadevo naj kažejo večjo prisotnost v Bosni in Hercegovini, večji interes. Ni dovolj, če je tam komisija in gospa Eštonova s svojimi sodelavci, ti pač upravljajo svoje delo. Če pa kak premije ali pa kancler odpotuje tja in govori tako, kot eh, govori naprimer v Srbiji, bodo politiki eh, bolj razumeli, da je treba izpolniti to, kar komisija zahteva od njih in ljudje eh, bi tam tudi izgubili občutek, da smo pozabili na nje. Prisotnost komisije ne zadošča. To je nekaj, kar traja že dolgo in eh, ni rezultatov. Znan evropski obraz bi moral odpotovati tja in reči, dovolj je, usedite se skupaj za eno mizo. Torej, to eh, je apel, eh, ki ga lansiram in kolegi so se s tem očitno strinjali. Upam, da boste tudi podprli kompromis in v tem primeru bomo imeli jutri zelo kratko glasovanje. Hvala lepa. Sedem prijav k besedi imamo, vendar pa imamo še nekaj poročil pred nami. Devet prijav. Kolegi naj se vprašajo, ali je res potrebno, da se prijavijo k besedi. Kajti, če bo toliko prijav tudi pri naslednjih eh, poročilih, bomo imeli težave in s, uspelo nam bo, če bomo vsi spoštovali minuto in pol za govor. Minuto in pol. Ana Gomez. E, e, govorim v imenu gospe Bokurs, ki je bolela, e, torej kar zadeva poročilo napredku mi vidimo, da ni bilo velikega napredka v Bosni in Hercegovini v letu 2013. To ni nič novega, če rečemo, da eh, država zaostaja v primerjavi s sosedi. Naša skupina verjame, da je treba eh, spraviti integracijo Bosne in Hercegovino eh, na prioritetni seznam Evropske unije. Ne razumem. Sprašujem poročevalko gospod Pak. Zakaj? Ima negativno mnenje o našem predlogu spremembe 6, kjer pač piše, da je treba perspektivo uh, članstva dati Bosni in Hercegovini kot eni sami enotni državi. Mi tudi verjamemo, da mora Evropska unija biti še bolj angažirana in tudi evropski politiki morajo biti bolj prisotni. Torej, približujejo se volitve v Bosni in Hercegovini in zaradi tega je treba uh, pospešiti izvršbo zadeve Sejdič Finči in treba je spremeniti tudi eh, pre, volilno zakonodajo, da bomo imeli pravične volitve pomembne so ustavne reforme, eh, zato da bi se Bosna in Hercegovina spremenila v učinkovito državo. To mora biti prednostna naloga za vse politike v državi. Boj proti korupciji mora biti visoko na politični agendi v eh, bih eh, v skladu s našim mnenjem. Treba je podpreti predlog spremembe 72 in ustni predlog spremembe 3. Eh, prosimo za podporo in potem boj proti korupciji eh, je pomemben metode, pa naj eh, predstavi delegacija EU na kraju samem. Mi smo tudi torej napisali to poročilo, vendar mi seveda pričakujemo od voditeljev v Bosni in Hercegovini, da opravijo svoje naloge in to ne zaradi nas, temveč zaradi dobrobiti svojih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Cornelissen je pravi, prava izgovorjava mojega preimka. Hvala lepa, gospe Pak, za uravnovešeno poročilo, eh, ki je nujno tudi zaradi pereče situacije. Zahvaljujem se tudi kolegom, ki so me zastopali na sestanku, ker smo sprejemali kompromise. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Pak. Boli, da ni napredka. Politike je treba eh, spraviti k temu, da pozabijo eh, oske lastne interese in naj sodelujejo v dobro ljudi. Mislim, da je kompromis eh, zelo dober, pomemben je tudi kompromis 3, kjer se poziva naj posveča večjo pozornost eh, Bosni in Hercegovini. Eh, zaradi mnogih drugih vprašanj dosti krat poz, pozabljajo na B in H. Kompromis 11 pravi, da se zagotavljajo iste pravice za vse tri eh, etnične skupine. Eh, mislim, da je treba pač seveda tudi upoštevati druge narodnosti, kot so Romi in podobno. Potem pa še Boj proti korupciji je seveda zelo pomemben. To je nekaj, če moramo dati prioriteto. V ustnem predlogu spremembe piše, da bi to morala biti absolutna prioriteta. Mislim, da je kar nekaj vprašanj, ki bi morala biti absolutna prioriteta. Morda bi lahko črtali besedo absolutno. Če tega ne storimo, bomo imela težave s tem. Hvala lepa. Gospod Kukan, minuto in pol. Hvala lepa, dobro poročilo, kratko uravnovešeno, ki odraža situacijo v državi. Eh, pozdravljam pozitivni ton oktobra 2014 eh, bodo volitve in datum se približuje. Zakonodajo je treba do takrat eh, pripraviti. Eh, to poročilo daje jasno sporočilo. Politično vodstvo je odgovorno za situacijo v Bosni in Hercegovini in ne prebivalstvo. Pomemben je mehanizem za koordinacijo ena Bosna in Hercegovina z enim glasom za pogajalsko mizo. To je pomembno. Potem pa sodelovanje civilne družbe eh, bi bilo treba okrepiti. To je zelo pomembno. V Banja Luki v eh, Republiki Srpski je prišlo do napačnega alarma. Klicali so me in so rekli, da se s tem poročilom eh, zahteva večja centralizacija države. To ni res. Natančno sem prebral poročilo in tega ni v poročilu. Eh, seveda gospa Pak zahteva ustavne spremembe eh, in manjše administrativno breme za to, da bi države laže vodili. Hvala lepa. Hvala. Minuto 25 ste govorili zelo dobro, gospod Štir. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Bosna in Hercegovina stagnira, to je res. Razlog za to pa niso niti Hrvati, niti Bošnjaki, niti Srbi kot narod tudi ne državljani Bosne in Hercegovine, temveč razlog za stagnacijo sta pravzaprav dva. Na eni strani separatizem in na drugi strani centralizem. In zato je tako pomembno, da je poročevalka kolegica Doris Pak poudarila v predlogu spremembe 19, da je treba poudariti pomen, da se še naprej gradi pot Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo na poti federalizma. To sem predlagal tudi sam. Torej, federalizem je ključ za evropsko pot Bosne in Hercegovine. Zato sem, tako kot tudi. Zato tudi mene napadajo z obih strani, tako kot kolegico pak, torej Republika Srpska, tam me mediji napadajo, pa tudi tako imenovani radikalni mediji, bošnjaški mediji, ki se ukvarja z vsem mogočem, ne pa z evropsko potjo Bosne in Hercegovine. In to je ključni problem. Moramo najti skupno politiko Evropske unije, torej eh, večina kompromisov odraža to, kar eh, povdarjam vse čas in sicer federalizem, predlog eh, spremembe 12, tam piše segregacija, to ni tako dobro, boljše, boljše je prvotno besedilo, ampak eh, torej pot Bosne in Hercegovine v EU bo šla preko federalizma. In napadi zaradi tega kažejo, da politiki v Bosni in Hercegovini še niso zreli za ta evropski izziv. Hvala. Voilà gospod Picula. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti gospi Pak za to delo. In moram pa videti, da v okviru eh, eh, tega, kjer so bile reforme možne, torej da je to tudi uspelo. Eh, tisoč kilometrov skupne eh, meje med Hrvaško in eh, Bosno in Hercegovino se je spremenilo v Ehm, mejo med EU in Bosno in Hercegovino. In to je uspelo tudi rešiti, ampak to seveda pomeni tudi določene odgovornosti. Eh, Štefan Füle, ehm, komisar za rešitev, se je pogovarjal z Bosno in Hercegovino, ampak tam ni prišlo do napredka in zato je Eh, država še naprej med tistimi, ki stremijo za tem članstvom. Torej, žal se status Bosne in Hercegovine ni spremenil. Država je blokirana zaradi notranje politične pad pozicije. Reforme so neophodno potrebne in politične voditelje je treba pozvati, da začnejo intenzivno in tudi iskreno delati v korist svoje države in sicer za integracijo Bosne in Hercegovine v EU. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim, želim pohvaliti gospod Doris Pak za uh, uravnoteženo poročilo in tudi za uh, prijazno poročilo, kajti to poročilo uh, naj pomaga tej državi v, uh, na poti v EU. Dejte Daytonski sporazum ni pravilna podlaga za organizacijo te države in zato je potrebno to, potrebno to reformirati. To tudi piše v eh, poročilu. Eh, eh, seveda je težko sedaj priporočiti Bosni in Hercegovini, kakšen tip federacije potrebujejo. O tem morajo odločati sami, ne mi. Vendar morajo se odločiti za to, da bodo imeli eno državo, ne glede na to, kako bo ta država zgledala. Na stotine problemov je, na stotine ministrov različnih entitet in tako naprej in veliko političnih elit, ki ne sprejemajo političnih kompromisov kot temelj za delovanje. Torej, treba se je. Um, Eh, odločiti vsaj za to evropsko pot in potem sprejemati kompromise o vsem ostalem, ostalim. En del poročila pa je tak, s katerim se ne strinjam in sicer tam, ko gre za privatizacijo in da je treba to pospešiti v državi. Mislim, da tega ne potrebujejo. Dovolj težav s privatizacijo imajo že sedaj, probleme s korupcijo, z organiziranim kriminalom, z trgovino, Eh, problem sosedi ne potrebujejo še dodaten, pro, eh, dodaten problem s tako, eh, mora biti divjo, privatizacijo. Gospa Kopan, hvala, gospod predsednik, bom zelo kratka. Želim čestitati Doris Pank za odlično poročilo. E, široko soglasje obstaja o tem poročilu v parlamentu. Samo nekaj kratkih pripom prvič. E, torej, politični voditelji naj sprejmejo neko skupno stališče. Mislim, da ne smemo opustiti ideje enotne Evropske, un, eh, Evropske Bosne, eh, enotne Bosne in Hercegovine. Torej potrebujejo seveda ustavno eh, reformo in potrebno je tudi neposredno komunicirati civil, civilno družbo. Torej, če ne bo te enotne Bosne, potem mislim, eh, torej, če elita ni za to, sem prepričana, da so vsaj državljani za to in da si želijo to evropsko perspektivo. Hvala. Hvala, gospod predsednik Brok, hvala naši poročevalki kolegici Pak za to poročilo. Eh, ki eh, kontinuirano podpira Bosno in Hercegovino na, potu, eh, na poti v Evropsko unijo. Mnenja sem osebno in tudi vsi hrvaški predstavniki kot novi predstavniki v tem Evropskem parlamentu ne želijo, da bi prišlo do zgodovinske krivice in sicer, da bi Bosna in Hercegovina bila zadnji vagon v vlaku eh, bivših držav Jugoslavije v Evropsko Evropsko unijo. Torej ni dobro, da še ne velja ta sporazum o pridružitvi. Eh, sodba Fesedič Finci, to, na to je treba gledati tako, da mora zagotoviti enakopravnost in konstitutivnost hrvaškega naroda, kajti to je eden od trih enakopravnih narodov v Evropi. Eh, v Bosni in Hercegovini. Torej, to ne smi iti na račun eh, hrvaškega naroda. Žal mi je tudi, da je prišlo do suspenzije velikega dela sredstev za Bosno in Hercegovino. To ni dobro. Na ta način čin se relativizira evropska perspektiva Bosne in Hercegovine in tudi ne spodbuja nadaljne evropske dinamike. Ko govorimo o federaciji, je treba upoštevati tudi mnenja političnih strank in treba je vključiti vključiti federalno raven v te eh, pogovore z Evropsko unijo. Torej, Evropska unija in zunanja politika Evropske unije upam, da bodo pozitivno vplivali na reševanje odprtih vprašanj, torej gre za protokol o eh, stabilizaciji in pridružitvi in tudi vpliv na oblasti, da eh, dvignejo okoljske standarde, predvsem pri rafineriji v. Um, Bosanskem brodu, ki uh, otežuje življenje ljudi v okolici. Frau Fagon. Gospa Fajon. Hvala, hvala lepa predsedujoči, um, čestitke seveda tudi poročevalki. In tudi jaz sem zelo razočarana nad dejstvom, nad neuspehom petkovega sestanka v Sarajevu. Skrbi me to, da politični voditelji očitno ne zmorajo sami doseči rešitve, um, kar kaže, da ni politične volje. In že pred časom sem v Sarajevu dejala, da je vprašanje ali bo mednarodna skupnost priznala rezultate volitev če um, ne bo rešitev v primeru sejdić finci. bosna in hercegovina zasluži politično vodstvo ki bo iskreno delalo za vse državljane in za napredek države in tu bi se pridružila pozivu poročevalke in tudi moji politični skupini evropskim voditeljem in um, zunanjim ministrom k večji navzočnosti v bosni in hercegovini ker um, predvsem ne samo k večji navzočnosti ampak tudi temu da evropska skupnost v bosni in hercegovini govori z enim jezikom. bi pa želela povedati in pozdraviti dejstvo zadnje poročilo frontex ki kaže da je lani v primerjavi z letom prej upadlo število iskalcev azila iz bosne in hercegovine v zahodnoevropskih državah kar je spodbudna novica iz bosne in hercegovine in bi pozvala voditelje naj nadaljujejo ta trend in storijo vse da ne bi prihajalo do zlorab brezvizumskega eh, režima v regiji. Eh, torej, ljudje vedno krivijo politike, ampak sprašujem se, ali je Bosna. Če je Bosna in Hercegovina demokracija, potem oni izbirajo politike, ki si jih želijo. E, to je demokratična odločitev ljudi v Bosni in Hercegovini, ampak občudujem trdoživost in predanost do respekte zadevi. E, um, sem skeptičen do Daytona, vedno bil. Uh, tako da seveda, uh, če upoštevamo, kako je bilo po uh, državljanski vojni, potem nas to tudi ne čudi, kakšna je situacija danes. Izzivi so bili tam veliki. Uh, to je federacija in po moje, eh, bo to morala eh, ostati zelo decentralizirana država, kot je naprimer Belgija. Kaj ti ideja, da bi imeli močno enotno državo, eh, se mi zdi. Um, ni uresničljiva, če upoštevamo mnenje različnih političnih skupin, ampak moja skupina podpira to poročilo tudi kompromisne predloge sprememb in seveda tudi podpiramo Bosno in Hercegovino kot eh, prihodno državo kandidatko. In zelo dobro bi bilo, če bi to uh, postala čim prej ampak seveda nimam tudi preveč pričakovanj, kajti veliko izzivov je treba pri tem še premagati. Ampak eh, med tem lahko seveda upamo. Ne strinjam se s tem, kar je povedal gospod eh, Izgue. Ne vidim sicer ustreznega odstavka, če nekje piše, da je potrebno več. Uh, deregulacije in privatizacije pod bil za to, ampak iz tega ne najdem. To je zelo uravnoteženo poročilo, ki pokriva glavna področja boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu, izboljšanju uprave, z, um, varstvu manjšinskih pravic in tako naprej. In poskuša celo državo uh, postaviti na pot, uh, ki uh, bo vodila potem v Evropsko unijo, ampak seveda je na podi tudi še veliko ovir, ki jih je treba premagati. Hvala, gospod predsednik. O glavnem se strinjamo z analizo poročevalke o politični in ekonomski situaciji, glav, tudi kar zadeva eh, pad položaj glede evropske agende, um, um, torej predvsem uh, v poročilu tudi piše, kakšen je časovni načrt eh, v zvezi z EU, potem sodba sedič Finci in tako naprej. Potem tudi umestno poročilo. Eh, torej sedič Finci zadeva se še rešuje, to vemo. Eh, kljub temu, da so politični voditelji in tudi komisar spet, da jim spet ni uspelo, Eh, rešiti te zadeve, se je temu treba še naprej posvečati. Um, v poročilu so jasno izražene tudi skrbi parlamenta, ki jih deli tudi komisija. Um, in kompromisni predlog 3, ki um, zahteva um, kontinuirano, kontinuiran angažma evropskih inštitucij, Tu se mi zdi pomemben povdarek, pa še nekaj o IPA. E, komisija je pred Božičem e, e, sprejela podporo v višini 40 milijonov, kar je malo manj kot 87, kar je bilo predvideno prej, gre predvsem tudi za varstvo manjšin, za pravno državo in tako naprej. Ampak kar nas bolj skrbi je IPA 2, kjer še nimamo pravne podlage, tako kar zadeva usklajevanje eh, na strani naših partnerjev, da bi se pripravili za ta dialog v okviru IPA-2. Strukturni dialog eh, s komisarjem File o IPA-2 bo prav gotovo tudi priložnost, eh, da razpravljamo o tem, kako izvajati te programe, ki se nanašajo na eh, Bosno-Hercegovino. Gospe Gome sedaj ni v dvorani. Mogoče bi kolegice in kolegi povedali, gospe Gome, da ne zavračam vsebine, temveč pravim, da gospa Boskurt eh, ponavlja to, kar pravim v prvem predlogu spremembe, če je moj sprejet, je njen brezpredmeten. Torej svojo točko A spreminjam. Torej, EI, EU eh, se še naprej zauzima za perspektivo države za EU. Torej, pravim, da smo še vedno zavezani eh, temu, da bi Bosna in Hercegovina bila suverena država in da se ji omogočita perspektiva EU. To je še več, kot pravi gospa Boskurt. Gospa Boskurt je v svojem predlogu spremljala Eh, tudi nekaj povedala o Srbiji in Kosovu in mislim, da je bolje, če to izpustimo. Eh, Bosno moramo ocenjevati kot svojo državo in moramo izpustiti vse, kar ni povezano z zadevami v Bosni in Hercegovini. Jaz pravim, eh, torej enotna Bosna in Hercegovina in suverena Bosna in Hercegovina to bi jaz dodala v svojem predlogu spremembe in pravzaprav bi bil relevanten predlog gospod Boskurt samo, če moj ne bi bil sprejet. Hvala. Sledi naslednja točka na dnevnem redu. To je točka 5, kolega Richard Howitt, ki dobi besedo. Torej, um, verjetno eh, ste se malo zmotili, ko ste rekli, da bo eh, poročilo gospe pak vrhunec današnjega popoldneva, tudi jaz sem se zelo potrudil, ampak seveda razumem, da ste še posebej povdarili njeno poročilo, gre sedaj za poročilo o eh, nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Eh, eh, torej, Eh, potreb, eh, gre za eno referenco v mm, besedilu, kjer je govora o Makedoniji in to je tudi eh, konsistentno s tem, kar so sprejeli na ravni Združenih narodov. Drugače pa bomo vedno govorili country, država it's, in tako naprej in ne bomo, torej nočemo, da bi to ime nekako postalo politična žogica, zato je treba zelo delikatno obravnavati to vprašanje. Kar zadeva kompromisne predloge, drugi kompromis, to je vabilo grškemu predsedstvu. Eh, mnogi so se strinjali z mano, da je dobro, če jih pozovemo, da prispevajo k rešitvi tega vprašanja. Gospod Kirolov me je pri tem podprl in tudi drugi. Torej, Eh, to bi spodbudilo prav gotovo tudi reforme v državi. Ampak gospod Kovačov govori tudi o določenih problemih. Potem kompromisni predlog 3, eh, eh, sedanje stanje reform eh, v tej državi. V svojem kompromisu sem prevzel amandma gospoda Salavrakisa, da je treba seveda izvajati pravni rit, vendar želimo pozoriti tudi na svoj amandma, torej da je tudi eh, že veliko zakonov prilagojenih. Potem dobri sosedski odnosi, eh, gospa Kopas je to predlagala in to prevzimam torej, da bi bilo dobro, če bi bil rešen eh, problem imena tudi pred eh, pristopnimi, po, po, pristopnimi pogajanji, ampak možno bi bilo rešiti ta problem tudi pozneje. Torej, po, po, eh, gospod Vuljanič se zauzima za konkretne rezultate, gospa Džianako in gospod Picula eh, um, ehm, omenjate besedico essential in da se preprečijo negativne akcije in mnenja. Potem pet, kar zadeva ime, ehm, mnoga leta že pravimo, da bilateralna vprašanja ne sodijo v pristopni proces, proces ampak želim eh, podpreti gospoda Komocakosa in gospod da piculo, ki pravijo, da je napredek bistvenega pomena, da je treba eh, predvsem podpirati tudi to, kar se dogaja na ravni Združenih narodov, gospod Kopa in drugi so prav tako podali predloge v zvezi s tem. Potem predlog spremembe šest, ki se tudi nanaša na ime, gospod Vuljenič, gospod Volecakus, si želijo, eh, da bi se to reševalo brez nadaljnega odlašanja. Gospa Kopa pa želi um, opozoriti tudi na sklep eh, Evropskega sodišča in EU in tudi država sama mora naprej povedati, kakšne so prednosti, če še reši problem imena. Potem sedem. Torej, ali naj obravnavam samo najpomembnejše predloge sprememb ali vse. Torej, samo najpomembnejše. E, potem sodelovanje z Bolgarijo. Gospod Kirilov je tu podal predlog gospod Iličev prav tako, predvsem se ne naš, torej obi državi naj bi pravočasno spri, um, sprejeli ustrezni sporazum, podpisali ustrezni sporazum. Um, torej, vključil sem te predloge spremembe in upam, da uh, bo s tem besedilo tudi bolj v skladu s besedilom, ki smo ga sprejeli lani. Potem predlog spremembe 9, tu gre za po, polno. Um, Po, po, um, z, torej za popolno izvajanje programa OVSI, e. e, potem neodvisna um, um, matična um, matični urad in uh, eh, registr, registr, pod tem, kar je povedal gospod Tenok in tudi gospod Vuljanič v zvezi z nacionalizmom, to moram povdariti, kaj ti mogoče vas to čudi. Eh, mi ne obsojamo nikogar skrajnega nacionalizma. Eh, skrajni nacionalizem Eh, je nekaj škodljiva v vseh državah. Eh, nacionalizem se lahko včasih meša tudi s patriotizmom, zato je dobro, če napišemo skrajni nacionalizem. Potem, kar zadeva jezike, tudi to eh, je problem. Torej, nikoli ni bil moj namen, da bi umaknili Macedonijan, eh, tam, kjer se govori o jeziku ali tudi zgodovini. Eh, torej, treba je spodbuditi tudi druge skupnosti, da se naučijo jezike drugih. Naprimer, tudi dvojezična vzgoja. Zeleni so to predlagali. To ne pomeni, da zahtevamo dvojezično vzgojo za vse v državah, temveč treba je to spodbujati v okviru integriranega, integrirane vzgoje in mislim, da je to konstruktivn predlog. Potem svobodni mediji, to je verjetno najbolj težja tema. Eh, zakoni o medijih so bili sprijeti 26. decembra. Eh, sedaj so uloženi predlogi sprememb za ta zakon in sicer se je to zgodilo prejšnji teden in zato bom eh, na osnovi prijetih informacij podal ustni predlog spremembe in sicer, da bi govorili samo o eh, predpisih o medijskem pravu, ne pa o tem konkretnem zakonu. Torej, treba je spodbuditi, spodbuditi eh, oblasti za zagotovitev svobodnih medijev. Torej, sedanja medijska zakonodaja je treba, sedanjo je treba revidirati oziroma pregledati. In reforme eh, medijske zakonodaje je možno sprejeti samo s široko večino. Eh, tako naj bi to dopolnili. In verjetno ne bo problema za to dobiti večino v odboru. Potem še nekaj drugih točk. boj proti korupciji in pravosodstvo. To sta dva odstavka. E, preuzil sem predloge gospi Makovej v zvezi s tem, e, potem zaposlovanje socialne zadeve. Tudi te predloge sem vključil, to, kar so predlagali gospod Fajon, gospod Farm. Potem e, vprašanje žensk. Vem, da je to. Torej, način, kako um, zakon o prekinitvi nosečnosti, kako je to, ta zakon bil sprijet v parlamentu brez posvetovanja, to je zaskrbilo predvsem tudi Evropsko ljudsko stranko. Ne pravim, da EU ali parlament eh, podpira določeno stališče v zvezi s tem. torej gre predvsem za ta parlamentarni postopek. Um, torej, um, od tem, torej, predstavniki Evropske ljudske stranke lahko seveda oglas, eh, o tem glasujejo tako, kot um, želijo, ampak upam, da bo to vendarle del končnega kompromisa. Veliko eh, drugih predlogov sprememb je bilo še vloženih, mnogo jih je zelo konstruktivnih, predvsem grški in bolgarski kolegi. Upam, da imajo občutek, da sem v celoti ali deloma prevzel njihove predloge sprememb. Čeprav moramo seveda paziti, da poročilo ne bo se preveč nagibalo samo v smeri dobrososedskih odnosov, upam, da me bo večina podprla pri končnem glasovanju. Trinajst se jih je prijavilo za razpravo, uh, eno minuto vsak. Ja. Mr. Kukan, but I miss your name on it. Gospod Kukan, čeprav vas nimam na. No listi na seznamu gospod Kukan. No, minuto 25 ali mogoče malo več, ker sem eh, poročevalec v senci, torej tudi imeti države zelo dolgo, zato imate malo več časa. In gospod Kukan pravi hvala za. Eh, dob, eh, za široko srčnost. Torej, gre seveda za uravnoteženo poročilo to potrebujemo. Obenem pa moramo seveda si tudi realistično ogledati zadnji politični in socialni razvoj. Mislim, da moramo sprijeti konstruktivn pristop in ljudi moramo spodbujati k nadaljevanju integracijskega procesa. Obenem pa je treba opozoriti na probleme, s katerimi se sooča ta država. Zato se želim eh, zahvaliti poročevalcu gospodu Hobitu, da se je držal ti. Eh, linije. Vsem kolegom hvala za predloge sprememb, kajti ti so izboljšali poročilo. Mislim, da ne bi bilo možno prepričiti eh, različnih mnen pri tem poročilu. Predvsem eh, se to nanaša na grške in bolgarske kolege, ampak storili smo veliko, da jih pomirimo. Eh, imeli smo dobre razprave o kompromisnih predlogih. Eh, na sestankih je vladalo zelo pozitivno vzdušje in mislim, da je predvsem tudi poročevalec eh, svojim načinom k temu prispeval. Torej jaz na vsak način za to, da se začnejo pogajanja z eh, Makedonijo in tudi, da se pozove grško vlado, da izkoristi pozitivno dinamiko za to, da se premaga ta podpad položaj. Moramo upoštevati, da z integracijo Makedonije tudi prebirjamo meje verodostojnosti EU glede integracijskega procesa. Želim tudi poudariti pomen eh, da smo vključili to, kar zadeva preiskovalni odbor in predvsem tudi dialog med vlado in opozicijo. Vlada in opozicija Eh, se morajo angažirati za, za reforme. Ko govorimo o dvojezičnosti, ali to pomeni, in to sprašujem poročevalca, da se mora en del eh, naroda učiti albansko. Mm, jaz sem iz Slovaške, če bi mi nekdo rekel, da se moram učiti mačarsko, bi zelo dramatično protestiral. Richard, ali nam lahko, lahko to razložiš? Ampak mogoče bi morali izbrati bolj precizno, precizne formulacije v zvezi s tem. Zdaj pa ste si uničili ta dober imič, ki ste si ga ustvarili pri prvi razpravi, ko ste bili krajši, gospa Cornelison. Hvala, bom zelo kratka. No, spet. Uh, uh, Zelo dobro poročilo pri tem politično zelo občutljivem vprašanju. Um, torej, dve um, zadevi želim podpreti in sicer predlog spremembe 53 eh, pozdravlja uh, um, torej da bi bil zelo dober um, kompromis, predvsem tudi to, kar predlagajo na ravni Združenih narodov. Um, torej ta predlog 53 se mi zdi zelo dober. Želimo predvsem tudi izkoristiti svoje omejene pristojnosti kot Evropski parlament za tako konkretno izjavo. Uh, Spraševala sem se, kako si poročevalec predstavlja, da bi obravnavali različne amanmaje gospoda Buljaniča in tudi moje, 1, 6, 3, 1, 6, 7 in druge. To se nanaša na okoljska eh, zadeve, na um, vodno upravljanje, torej pomankanje okoljskega upravljanja energetske strategije, pa tudi eh, grožnje eh, zaradi graden hidrocentral v eh, območjih, ki so glede narave zelo občutljivi. Občutljiva, gospod Tenok. Hvala, gospod predsednik. Torej, po predvsem zahvala Richardu Harvardu ponovno, je zelo dobro obravnaval to težko eh, državo kandidatko, ki je velik izziv, torej, eh, ki mora premagati določene ovire za nadaljevanje poti do EU in do možnega pristopa. Mi smo vidno po, eh, podpirali euroatlantske aspiracije Makedonije. Nikoli nismo razumeli tega, eh, okrog, tega spora okrog imena. Upam, da bo to premagano. Podpiram tudi to, kar eh, predlaga gospa Cornelison za rešitev tega. Vzdržali smo, se bomo pri amandmajih v zvezi z uh, predlogi bolgarskih kolegov in imamo tudi, nasprotujemo tudi kompromisnemu predlogu 12 o, dvojezič, o obvezni dvojezičnosti. Predsednik Makedonije je nekoč rekel, da bo eh, nekoč angliščina lingua franca na Zahodnem Balkanu. Torej, če želite prisiditi ljudi se učiti jezika drugega, potem je to korak predaleč. In to, kar je povedal Edward Kukan, razumem. Državni jezik na slovaškem je slovaščina. Seveda imajo tudi manjšine jezikovne pravice, ampak tudi v Makedoniji Macedon, makedonščina državni jezik. In tu se ne smemo umešavati v notranje zadeve uh, suverene države, s tem, da jim predpisujemo, katere jezike morajo poučevati. Torej, ne bomo podprli predloga spremembe 12 in gospod, bi, gospod Hobbit bi mogoče lahko tudi razložil, kaj pomeni obvezno, obvezen pouk albanščine. In imam tudi predsednik eh, prekinuje. Eh, torej splav ni nekaj, o čemer naj bi se tu pogovarjali, pravi gospod Tenok in to se nanaša na prekinitev nosečnosti in ta odstavek. Sedaj pa se bomo ustavili, sicer nam ne bo uspelo obravnavati vseh točk pravočasno. Minuto imate. Prosim, da se držite časa. Dve minuti in pol ste govorili na mesto minuto gospod Buljanič. Ja, hvala, hvala poročevalcu za celovito poročilo z dobrimi nameni. Čem je težava pri Makedoniji? Pri reševanju te težave bomo res videli, kako bi lahko stvari rešili, če obstaja dobra volja. Kdo naj bi bolj pomagal Makedoniji pri prečkanju tega mosta, ko gre za ime. A ni grško predsedstvo najboljše, ki bi lahko pomagalo pri tem? Sedaj je pravi čas za to, kaj ne? Sicer pa. Se je ta država res potrudila, pokazala je veliko dobre volje pri izvajanju reform. Sedaj pa se je vse ustavilo pri tem temelju, pri minu. In sedaj se država obrača v preteklost. Kaj pa drugega lahko stori? Če želimo državo obrniti v prihodnosti, moramo pomagati. Pomagati moramo grškemu predsedstvu v prvi vrsti. Potem odnosi sosedi, ti so temeljnega pomena, kaj ti predvsem zaradi geopolitične situacije in lege Makedonije poznamo, zmljevit, vemo, kje je. je odlične odnose moramo imeti s sosedi, ampak Evropska unija jim bo pomagala skupaj s tem odborom. Hvala. Really, Prosim, po eni minuti vas bom ustavil, sicer bo vse nemogoče, v redu? Salavakos, prosim, da ste dobro zgledali. Uh, uh, Vi ste pa govorili najdlje, izmed vseh. Ja, vem, da so vaši govori najbolj dodelani. Hvala, predsedujoči. Mogoče, če bi imeli poročilo o Falklandskih otokih, potem bi drugi rekli, da je prav neumno, da je šlo Združeno kraljestvo vojno zaradi Falklandskih otokov in drugi menijo to tudi glede Grčije. To je prav tako neumno, kot eh, je boj Združenega kraljestva za Falklandske otoke. Torej, v 20 letih smo imeli osem različnih vlad in le ena vlada je ustrajala pri grškem imenu. Mogoče niste razumeli, da to državo vodijo grški komunisti, ki so za časa državljanske vojne pobegnili iz Grčije in sedaj želijo zopet osvojiti to ozemlje. Skušajo ustvariti težave v državi, ki ne obstaja. Radi ustrajajo na tem dejstvu. Tudi vojna za Falklandske otoke je bila neumna. In to je prav tako neumno za Grčijo danes.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 Tu vidimo, da bi lahko razrešili ta spor. Tako dolgo že traja v tem pogajalskem procesu, imamo tu pod vprašanjem. Učinkovite reforme, ki jih morali izvesti. To seveda ne pomeni, da moramo zanemariti težave. Vlada v skupju bi se morala boriti proti temu, uporabiti vire. Tu imamo tudi eh, različne dvome glede korupcije v pravosodju. Seveda moramo imeti bolj pregledne postopke, zlasti na oblasti. Potem imamo tudi odnos politike do medijev potem do medijev. V praksi to vidimo v dokumentih, zato se moramo sredotočiti na možnosti lokalnih samoprav. Vsake demokratične države potrebujemo ustavno pravo in državljani morajo imeti prednosti od tega. Seveda vidimo napredek pri Makedoniji v poročilu. Državljani so proevropsko smer in zato moramo končno vključiti v državo. Evropska unija in institucije pa morajo to tudi priznati. Hvala predsedujoči, Richard, hvala za vas trud. Večina izmed nas razume frustracije makedonskih državljanov. Ni napredka v smeri pristopa v pogajanjih. Ampak po drugi strani imamo občutek, da makedonske oblasti v zadnjih letih le selektivno berijo naše priporočila. Posem so zanemarili večino priporočil glede dobrih sosedskih odnosov, Le nekaj bi povedal, kar ni veliko časa, glede dvostranskega sporazuma, ki ga moramo podpisati z Makedonijo. Tu imamo Strebelbak. Najprej imamo vlado Grobskega. Ta ne želi ponavljati izjavo iz leta 99 med Bolgarijo in Makedonijo in sicer gre za ustavni odstavek 49. Ta je pomemben za Bolgarijo, po drugi strani pa imamo tudi administracijo premijeja, ki ne želi spremljati priporočila te hiše. Glede te zgodovinske razprave. Hvala. Hvala. Gospod Stier. Hvala, predsedniče. Hvala, predsednik glavno. Glavno sporočilo v tej resoluciji je to, da mora Makedonija čim prej začeti s pogajanji z Evropsko unijo. Vsi poznamo te težave glede imena, ampak to ni del Evropske agende če želimo izkoristiti članstvo Evropske unije, da bi rešili dvostranska vprašanja, potem pravzaprav ne bomo imeli nič te evropske ideje. Potem druga stvar, ki bi jo rad povdaril. Rabi podprl kolega Kukana. Omenil je dvojezičnost in tu potrebujemo veliko bolj natančno formulacijo. Hvala. Hvala lepa, gospod. Gospod Plenkovič, hvala, predsednik. Čestitke kolegu Hawitu. Rad bi se pridružil te oceni gospoda Štira. Naše skušnje kažejo, da je bila Makedonija naša partnerica v tem procesu pogajanj. Ta projekt smo začeli izvajati skupaj na vrhu v Zagrebu in menimo, da ni dobro, da imamo nekaj let, da imamo priporočila Evropske komisije, pogajanja pa se še niso začela. Seveda res poštujem grško predsedstvo. Grčija se je leta 2004 res potrudila za Hrvaško, ko je nazadnje predsedovala. Grčija je Hrvaški omogočila hiter napredek. To bomo vedno cenili. Tega ne bomo pozabili. 11 let pozneje je pravi trenutek za to, da se Grčija ponovno izkaže v teh dvostranskih vprašanjih. To ne sme biti del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 vidimo lahko, da je bil napredek upočasnjen. Lahko razumem, da nekatere predloge lahko vključimo kompromisne predloge sprememb. To je dobra rešitev. Ampak rada bi opozorila na sedmi ustni predlog spremembe. Tu imamo podobno besedilo. Upam, da boste to podprli. Pravzaprav gre tu za prihodnjo podporo Bolgarije Makedoniji. Hvala. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi čestitala poročevalcu. Res se je potrudil, čeprav se ne strinjam sam, ampak. Vidim, da ste se potrudili za to, da bi upoštevali stališče vseh. Ampak ne vidim truda pri teh državah, tudi pri vladine, da bi rešili glavno vprašanje. Ne gre za formalno vprašanje, gre, gre za vsebinsko vprašanje, ne le oblikovno. 70 let po drugi svetovni vojni pozabljamo na to, zakaj se je vojna sploh začela. Ugotovila sem, da Makedonija tiska bankovce, na katerih je Aleksandr Veliki. Zdi se, da še naprej delajo dramo iz tega. Hvala. No, ko vanci z glavo Aleksandra od, od 2000 ljudje 2000 let niso več veljavni. <laughs> Ibrisagič. Thank you, chair. Gospa Ibrisagič. Wahrscheinlich in Württemberg. Ibrisagič. <laughs> Danke. Gospa Ibrisagič. Ja. Yeah. tudi jaz bi se strinjala z drugimi kolegi, ki so se spraševali dvojezičnosti. Razumem, kaj želite reči. Želite, da bi se vsi učili jezike drugih. To tako ali tako že obstaja, ampak ne morem sprejeti tega, da jim usiljujemo to izbiro. Kot da bi na slovaškem obstajala ta obveznost, da se naučite mačarsko. Ljudi sicer lahko spodbudite k učenju drugega jezika, na švedskem bi to lahko bila finščina, in meni se ne bi zdelo sprejemljivo, da bi se morala učiti finščine na švedskem. Razumem vaše razloge, ampak mislim, da moramo spremeniti besedila. Potem bi vas rada vprašala, kaj pomeni ta ultranacionalizem, če to primerjam švedsko. Vem, katera stranka bi bila pri nas najbolj nacionalna, ampak koga imate pa vi v mislih v Makedoniji, me zanima. Eno minuto. Minuta za kolega. Uh, Hvala, predsedujoči. Ta osnutek resolucije dobro odraža naše stališče glede sedanjih odnosov med EU in nekdanjo Jugoslavijsko republiko Makedonijo. Lahko podpremo izsledke in priporočila. Komisija boš naprej pomagala državi v letu 2014 pri reformni agendi, pri strukturnem dialogu in preko finančne pomoči, treba izpolniti potrebne pogoje, treba je rešiti to v dialogu pristopu. To poročilo o napredku je pozvalo k temu, da bi sprejeli ukrepe, zato da bi okrepili neodvisnost in pristojnosti sodišč, da bi reševali pomisleke, da bi upoštevali tudi kulturo, da bi izvajali tudi audiovizualne priporočila, zlasti, ko gre za ločevanje držav in strank. Poročevalec je to omenil, vemo, da je prišlo do napredkov v zadnjem času tednu. Najprej so sprejeli zakonodajo o medijih, sedaj čakamo na predloge sprememb glede teh zakonov. Radi bi povdarili, kako pomembno je to, da imamo posvetovanje in da izvajamo formulacijo po najboljših možnih mednarodnih standardih. Na področju medijev tu vidimo tudi pomembne vidike našega poročila o napredku. Lani smo to videli, ustrajali bi na pomembnost tega, da je treba nadaljevati dialog med vlado in novinari zato da bi reševali druga resna vprašanja in pomankljivosti na področju medijev. Komisija je to seveda povdarila. Drugič, na področju volitev razumemo, da smo imeli nedavni dogovor med strankami, da bi spremenili zakonodajo, sedaj se to obravnava v parlamentu. Upamo, da bodo te spremembe, ko bodo sprejete, seveda rešile veliko odprtih vprašanj in tudi glede Beneške komisije. Zlasti imamo tu pomisleke glede ločitev med državami in strankami pri volitvah. Poslanec Hawit je predstavil priporočila, komisija bo to seveda preučila. Na kratko bi omenil tudi, da komisar meni, da moramo povabiti k temu tudi civilno družbo, treba je okrepiti vlogo civilne družbe po IP2. To seveda obravnavamo sedaj civilno družbo vključujemo vse sektorje, potem preučujemo tudi priporočila glede gospodarskih meril. Kot veste, ima komisija strogo metodologijo glede ocenjevanja vsakoletnega napredka pri tem, da neka država postane dobra država z tržnim gospodarstvom. Hvala. Dobro, odgovoril bom le na specifično vprašanje, poslušal sem komentarje vseh in to resno. No, poštevam tisti, ki ste pohvali poročilo. Hvala za vse komentarje. Glede dvojezičnosti, zelo jasno sem rekel vodoma. Ni smiselno, da govorimo o obveznem vidiku. Naj preberem, kaj tu piše. Tu podarjamo pomembnost spodbujanja, spodbujanja dvojezičnega učenja, dvojezičnosti na splošno, zlasti ko gre za skupnost, ki lahko uporablja jezik po ustavi. Spodbujanje ne pomeni neke obveze. Ko smo se pogovarjali o tem kompromisu na sestanku, temu ni nihče ogovarjal. Mislim, da niste razumeli tega. Mislim, da gre za nesporazum. No, to ni bil naš namen. Ne. Nihče. Tudi poročevalci v senci niso tega želeli pri tej formulaciji. Ampak to je demokracija. Seveda so vsi zaskrbljeni zaradi tega. Če ste zaskrbljeni zaradi zmede, lahko to popravim, da bo pisalo brez obveze, without compulsion. Če želite v tej smeri, seveda. Če lahko to podprete, če želite to imeti, pridite k meni po razpravi, to res ni bil naš namen, da bi imeli karkoli obveznega pri dvojezičnosti. Ampak mislim, da to ni bilo realno skodišče, razmisliti moramo o tem. Nekoliko sem zaskrbljen, ker so nekateri to omenili, nekateri kolegi. Potem, ultranacionalizem, ta izraz. Lahko preučimo formulacijo. Tu piše, obsojamo vse vrste ultranacionalizma v državi. Ne omenjamo te države. Tu ne gre za kritiko nikogar te državi. Gre za naše stališče o širitvi. Gospod Vujanič je to omenil, rad bi odrazil njegov predlog, ampak zaskrbljen sem bil, če bi ostali pri nacionalizmu, potem bi s tem poslali še slabši signal. Pri vseh državah pristopu bi poslali ta signal, da ne smemo imeti nacionalizma. Beseda nacionalizem lahko pomeni nekaj spremljivega ali nespremljivega, kot je recimo ultranacionalizem. Ampak to besedilo tu jasno pokaže, da ne obsojamo nikogar te državi za nacionalizem. Upam, da ste to razumeli. Besedilo je zelo jaz, berem. Piše država, ne piše ta država. Ne vem, mislim, da je to besedilo zelo jasno, ne nejasno. Potem gospa Cornelison, glede točke 53, če omenjamo geografske kvalifikatorje. Upiral sem se glasovanju v parlamentu o tem v preteklih letih, imeli bomo glasovanje povesti in bomo videli, kako bo s tem. Dobro, pospešil bom. Zeleni so me prosili za stališče o predlogih spremenj. Tu imamo štiri. 163, 167. Bolgarske kolege sem vprašal za kompromis. Pri A. Glede tih vprašanj, ki so pomembni za njih. Pripravljen sem biti delati na tem. Mislim, da moramo imeti kompromis z njimi, zato da bomo stališča dobro odrazili v besedilu. In prosim vas, da razmislite o tem. Gospod Kovačov, ne morem se posem strinjati s tem. Osedel sem se skupaj z oblastmi iz te države in vem, da razmišljajo o teh stvarih. Seveda sem pripravljen sprijeti to, kar pravite, ko gre za proslavo zgodovinskih dogodkov. Bojim se, da nisem posem razumel, gospe Ljubčev, lahko se pogovorim z vami po sestanku v zvezi s tem hvala za vašo potrpežljivost, predsedujoči. Kot lahko razumete, sem zelo naklonjen temu poročilu in tej državi. Naslednje poročilo o Indoneziji, Ana. Najprej bi se zahvalila za sodelovanje poročevalcev v Senci. Ri, Gremu Watsonu, gospevo Tikovi, gospodu Šulcu. Hvala vsem za zelo konstruktivno in res vsebinsko delo. S tem smo seveda krepili to poročilo. Indonezija je zelo pomembna država. Res, zelo. Res moramo ceniti odnose med Evropsko unijo in Indonezijo, strateško gledano. Indonezija je država, ki ima največjo večino muslimanov na svetu. Je demokracija, je članica G20, je stanovna članica ASEANA, je članica islamske konference. Igra zelo pomembno vlogo v azijsko-pacifiški regiji. Obžalujemo to, da Evropska unija nima bolj strateških in političnih dejavnosti v Indoneziji. Seveda, tu vidimo znatne gospodarske odnose. Evropska unija v zadnjih letih vedno bolj vlaga v to regijo, ampak to ne odraža ravni političnih odnosov. In zato je to partnerstvo zelo pomembno v tem sporozumu. Poročilo to obravnava. Tako zelo pomembno je to leta dva tisoč devet je bilo to podpisano končno je bilo to ratificirano strani vseh sedemindvajset držav članic to je trajalo nekaj časa torej primirno je da parlament sedaj povsem podpre in začne izvajati ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Kajti to res ponuja velik potencial za razvoj odnosov z Indonezijo na vseh področji. Od gospodarstva do bolj političnih področji, kjer imamo skupne izzive. Seveda ne bomo spregledali vidika človekovih pravic, dobrega upravljanja, vladevine prava. Seveda se to mora izboljšati, se lahko izboljša Indoneziji. Čeprav smo videli tu velik napredek v zadnjih letih, ampak še vedno seveda vidimo, da je tu še nekaj negativnih elementov, recimo, tu imamo versko-islamsko učenje, ki je zelo pomembno izobraževanje, ampak s tem škodujemo bolj pluralističnemu pristopu na vseh področjih, tudi ko gre za verstva, kajti Indonezija je država, ki ima neverjetno raznolikost, tudi vseh pomenih, ko gre za religijo prav tako. Seveda, ko govorimo o gospodarskih področjih, govorimo tudi o naravnih virih, govorimo o različnih težavah, ki jih je še treba reševati na področju recimo goznih požarov, lesa, nezakonite sečnje, ampak seveda imamo tu tudi druga področja, kjer bi res lahko okrepili sodelovanje, tako da bi imeli obojstranske interese tu pri Indoneziji govorimo tudi o pomorskem sodelovanju, ampak tu imamo tudi vse druge elemente, recimo glede obdavčanja, glede vladavine prava, glede boja proti davčnim oazam. To nam lahko škodi, to res skrbi Indonezijo in to mora skrbiti tudi nas. In če bi to spremenili, bi to bilo zelo dobro. Potem ugotavljamo, da je tu kar nekaj vidikov glede človeškovih pravic, glede pravic žensk zlasti, glede na te vidike, ki so povezani s trudom fundamentalnih skupin. Ti se želijo zakoreniniti v Indoneziji in to ima tudi posledice. Tu vidimo diskriminacijo in nadlegovanje nekaterih skupin. Tu gre tudi za muslimanske skupine, kot so recimo Ahmadija in druge tu imamo zelo velike težave na področju človekovih pravic in to je povezano z, gospodarsko, z gospodarskim in socialnim vidikom. Recimo pri Papuji imamo avtonomne zakone, ki so povezani z veri tega prebivalstva, ampak tu je še veliko, veliko stvari, ki jih je treba postoriti. Naš odbor DROA bo imel glasovanje o pravicah na Papuji ta teden. Upam, da se lahko kaj naučimo iz tega. V prihodnjem sodelovanju moramo to poštevati. Nedavno je bil z nami predsedujoči prvega odbora indonizijskega parlamenta. Tu parlamentu je bil z nami. Sestal se je s poročevalci v Sinci, z menoj, prav tako. In res je želel sodelovati z nami. Prav na tem področju, da bi skušali opredeliti težave, ki jih še imamo v Indoneziji, glede Papue. V duhu sodelovanja, seveda, bi to rešili. Evropska unija je sodelovala z Indonezijo, skušala je reševati te težave, lahko bi razvili neke skupne ukrepe in dejavnosti. In mislim, da bo to sedaj s tem partnerskim sporazumom res odprlo pot temu. Vem, da je čas omejen, ne bom govorila predolgo. Še enkrat bi rada rekla hvala poročevalcem, to je nekaj manjših vprašanj, ki jih moramo rešiti, ampak strinjamo se glede vidikov, 18 kompromisov imamo in s tem bomo olajšali glasovanje za vse. Hvala. Koliko časa imam na voljo? Hvala, predsedujoči. Ana, Ana Gomez je pravilno poudarila kar nekaj izzivov, s katerimi se sooča Indonezija sedaj gre za korupcijo, gre za spoštovanje verskih manjšin, tu gre tudi za vlogo civilnih organizacij. Zadovoljna sem s tem poročilom, kajti tu ste pozdravili tudi pomemben razvoj dogodkov v Indoneziji od paca režima Suarta leta 1998. V zadnjih 15 letih se je Indonezija res razvila na področju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Uspešno je razvila močno gospodarstvo in to je sedaj gonilna sila v Aziji. To stališče Evropskega parlamenta in to poročilo je seveda odrazilo ta razvoj dogodkov. Tu potrebujemo pravo ravnovesje, treba je spodbuditi indonezijsko vlado pri tem delu. Ponujamo našo pomoč da bi reševali odprte izzive in sicer gre tu za pokroviteljski odnos. Podarili ste seveda to, da moramo delati v smeri dobrega partnerstva. Potem glede seznama glasovanja, tu vidim nekaj težav, sprijeli ste moje predloge sprememb. Sama sem sprejela vaše predloge, ampak mislim, da imamo tu vsaj nekaj indicov glede glasovanja. Nekatere stvari je treba spremeniti. Potem imamo druge predloge drugih. Nisem proti, ampak če boste sprijeli vse predloge sprememb, potem bo to res zelo obsežno poročilo. To bo kar nekaj neravnovesi. Imeli bomo prekrivanja, pluse pri glasovanju, Pri plusih bomo imeli za in proti razvoju dogodkov. Prosim, da preučite, kaj storiti z Grenom Watsonom. Mogoče bi to lahko skrajšali, mogoče bi lahko preučili nedoslednosti. Sicer ne vem, kaj želi storiti moja skupina, ampak potem moramo glasovati proti tam predlogom. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Čestitev bi gospe Gomez za zelo dobro uravnoteženo poročilo. Rad bi se ji zahvalil za celovit pristop, vseobsegajoč pri teh prispevkih poročevalcev v senci. Glede predlogov sprememb, glede kompromisnih predlogov, Mi smo predlagali štiri predloge sprememb med 88. To je malce pod našim deležem, ampak mislim, da je to spremljivo. In vesel sem, ko vidim, da je to sprejeto na seznamu za glasovanje. No, ne bi rad tretil ta cenjeni čas predsedojočega, ampak Opozoril bi na eno možno težavo, ki jo vidim pri sedanji formulaciji v enajstem kompromisnem predlogu. To formulacijo smo že dodelali, ampak sedaj to še vedno piše in ne bom prebral celotnega besedila, ampak tu vidim najpomembnejše dele, torej z želovanjem ugotavljamo, da se vse bolj osredotočajo na islamsko učenje v sistemih javnega izobraževanja in to naj bi povzročilo kar nekaj nasilja pri nekaterih skupinah in to je problematična formulacija, da to povzroča povečanje števila teh dogodkov. Ta izraz je pre preveč agresiven. Mogoče bi lahko rekli contribute, torej prispeva. Razmislimo o drugih drugačnih izrazih, ampak bojim se, da s tem ne bomo pomagali, ampak bomo poslavšali stvari, če bomo uporabili ta izraz. Hvala. Uh, Naš poročevalec v senci, gospod Gren, me je prosil, da povem, kako zelo ceni sodelovanje z poročevalcem in poročevalce v senci. E, izpostavil je tudi to, da je bilo odlično delo na kompromisnih predlogih sprememb. Hotel je tudi povdariti, da je potrebno več trgovine in investicij v Indonezijo, Alde je v zvezi s tem predlagal tudi nekaj sprememb. Potrebno je tudi sodelovanje v energetskih zadevah. Potrebno je osredotočanje tudi na nadaljne pogovore o eh, olajšanju vizumskega režima. Potrebno je tudi krepiti izmenjave Erasmus eh, eh Mundus eh, in v končni fazi je potrebno tudi intenzivirati dialog o človekovih pravicah med EU in Indonezijo. Gospod Graham je tu predlagal nekaj sprememb eh, in eh, upa, da bodo to kolegi lahko podprli. Poleg tega tudi izraža željo, da bi kolegi podprli predlog 52 eh, tu gre za sedanjo situacijo v eh, Papuji in eh, torej prosi za podporo za ta predlog spremembe. Hvala lepa. Upam, da bomo od danes do jutri razčistili pač eh, te stvari, ki jih je predlagala Rija, pa tudi gospod Butikofer. Torej, vaš predlog je lahko tudi bolj konstruktiven. Eh, zavedam se določenih težav, ki jih je spregovor, eh, omenila eh, Rija, to je tudi omenil gospod Watson. Torej, teh ni v besedilu. Včasih imamo neke sklice v kompromisih, vendar nimamo pa tega formuliranega tako dobesedno. besedno seveda ne smemo pozabiti na prespeve gospoda Watsona. Včasih pač eh, on eh, izhaja iz kompromisov, morda pa bi lahko nekoliko uskladili formulacije. Potem govorimo o vizumski liberalizaciji. Eh, tu seveda nekoliko anticipiramo stvari, tu iščemo formulacijo o tem, da iščemo začetek pogovorov in tako naprej. Morda bom z njim lahko našla neko primerno formulacijo. Naj se še enkrat zahvalim vsem skupaj. Gospod eh, Watson je dejansko eh, dal pomembne prispevke na področjih, ki so pomembna, naprimer energija. Torej, živela sem v Indoneziji, zelo dobro poznam državo in jo ljubim. In ljudje tam eh, so zelo pozorni na Evropsko unijo, na evropsko kulturo, tudi zaradi povezav zlasti za nizozemsko. In res je neverjetno, kako mi v Evropi malo vemo o Indoneziji. In upam, da bomo uh, s tem sporazumom naredili napredek eh, tudi pri teh eh, izmenjavah med ljudmi in da bomo zagotovili sodelovanje na vseh ravnih. Hvala lepa. Črnogoro moramo pač odložiti na poznejši datum. Predstavniki predsedstva svetu so pred vrati. Gospod Tenok, drugič bomo pač morali o tem govoriti. Eh, sedaj nimamo časa za razpravo. Kot rečeno, predsednik sveta je že pred vrati. Izkoristili smo eh, naš čas. Hvala za razumevanje. Dimo accanto. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich Kolegice in kolege, v naši sredini bi rad prisrčno pozdravil eh, grškega zunanjega ministra, gospoda Venicelosa. Veseli me, da je prvič tu med nami in veselim se tudi dobrega sodelovanja z grškim ministrom predsedstvom svetu in tudi z njim osebno. Pred dvema tednoma sem imel že to priložnost, da se z njim pogovorim v Atenah in prav gotovo imamo veliko razlogov za dobro sodelovanje, vsekakor obstaja pripravljenost. Eh, kolikor vem, želite govoriti o današnjem eh, zasedanju sveta in hkrati želite tudi Eh, predstaviti nekaj težišč grškega predsedovanja. Tu je tudi gospod Pierre Duron, veleposlanik. Prisrčno dobrodošli. Gospod eh, Venicelos, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod. Eh, Eh, predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci v tem odboru. Prisrčna hvala za povabilo in tudi za možnost, da vam danes v odboru za zunanje eh, zadeve predstavim naše prednostne naloge. Želim torej predstaviti prioritete grškega predsedstva in hkrati, če dovolite, bi govoril tudi v imenu visoke predstavnice eh, gospe Ashton in sicer bi eh, v sodelovanju in v dogovoru z njo predstavil naše današnje pogovore v eh, svetu ministrov. Eh, torej, vesel sem, da lahko predstavim glavne točke eh, na sestanku sveta. Predsedujoči so bili visoka predstavnica Catherine Ashton, komisar Füle, eh, komisar Pibalks in komisarka Georgieva. In govorili smo o različnih temah. Eh, visoka predstavnica se je najprej spomnila žrtev bombardiranja v Kabulu. Eh, spomnila se pa je tudi eh, drugih napadov, kjer so mnogi izgubili svoje življenje. Prva točka na dnevnem redu sveta je bilo južno sosedstvo, se pravi sirijski konflikt in regijske implikacije, vključno z Libanonom in Irakom. Visoka predstavnica je na začetku eh, eh, izpostavila eh, ženevski proces visoka predstavnica je tudi izpostavila, kako pomembno je humanitarna eh, pomoč. Eh, izpostavila je tudi, kako pomembno je, da se ženske vključijo v miroljubni proces in eh, pohvalila je delo nizozemske in tudi Eh, sodelovanje žensk, eh, potrebni so torej ženski glasovi, ki se morajo tudi odražati v mirovnem procesu. Eh, pomembno je torej sodelovanje opozicije pri mirovnih pogovorih vse stranke, ki gredo v Ženevo, morajo tudi sprejeti rezultate ženevskih pogovorov junija 2012. Ehm, potreben je torej tranzicijski eh, ehm, postopek in proces za eh, Sirijo. Visoka predstavnica je tudi izrazila, da jo skrbi, da bi eh, se eh, konflikt prenesel tudi na področje Libanona in drugih sosednjih držav. Eh, torej svet je sprejel tudi zaključke o Siriji. Naslednja tema je bila Egipt. Eh, visoka predstavnica se je odzvala na izid eh, ustavnega referenduma v Egiptu 14. in 15. Eh, januarja. Visoka predstavnica je povedala, da bo Evropska unija še naprej podpirala egipčanske prebivalce in eh, tudi cilje eh, ja, revolucije januarja 2011. Eh, dostojanstvo, socialna pravičnost, varnost, demokracija, človekove pravice, to so še naprej cilji Evropske unije in Ustavni proces pač povzroča eh, tudi mož, eh, eh, ponuja možnost za nov politični dialog in sodelovanje vse na poti do demokratičnih volitev. Visoka predstavnica je tudi izrazila zaskrbljeno zaradi nasilja, terorističnih napadov in slabšanja situacije človekovih pravic. Pomembno na, eh, eh, po pomembni so tudi opazovalci Evropskih, eh, Evropske unije na volitvah. Gospodarski izzivi Egipta so tudi izpostavljeni. Tretja točka je, bila, je bil mirovni proces na Bližnjem vzhodu. E, torej, visoka predstavnica je obvestila e, svet o e, stanju pri mirovnem procesu. E, Visoka predstavnica je eh, povdarila, da se še naprej izvajajo eh, zaključki sveta iz decembra 2013. Eh, decembra je svet izrazil podporo Evropske unije za sedanja prizadevanja strani v tem mirovnem procesu in željo po dogovoru v izraelsko-palestinskem konfliktu. Poleg tega eh, so izpostavili, da je Evropska unija eh, tudi pripravljena pomagati eh, v fazi po konfliktu, da se pač še naprej zagotavlja uveljavljanje mirovnega sporazuma. Cela vrsta držav članic je tudi izpostavila vlogo Združenih držav in gospoda Kerija za stvaritev dolgotrajni dogovor. Torej, potrebna je dolgotrajna rešitev in se. Danja situacija je zadnje upanje pravzaprav za dolgotrajni mir. Evropska unija je tudi želi tudi Izraelu in bodoči palestinski državi ponuditi privilegirano partnerstvo in boljši dostop do evropskih trgov, tesnejše znanstveno in kulturno sodelovanje, lajšati trgovino, investicije in podobno. E, okrepljen politični dialog in varnostno sodelovanje bo e, Evropska unija ponudila obema državama. Afganistan. Eh, tu smo seveda eh, eh, izrazili so žalje bližnjim, ki so bili ubiti, oseb, ki so bile ubite prejšnji petek v Afganistanu. Tu je bilo ponovljeno, da eh, želi Evropska unija še naprej dolgotrajno partnerstvo z Afganistanom. Eh, pozvali smo k zaključku pogajanj eh, v zvezi z sporazumom o sodelovanju in partnerstvu z Afganistanom in še naprej smo zaskrbljeni zaradi volilnega po procesa v Afganistanu pomembne so pravice žensk, vse to bo tudi del evropske agende. Eh, potrebna je nova strategija Evropske unije za Afganistan eh, ob koncu leta 2016, ki bo pač eh, nadomestila sedanje akcijski načrt. Treba je izboljšati varnostno okolje. E, med kosilom smo se pogovarjali o odnosih s strateškim partnerjem e, Rusijo. To je bila tudi priprava vrha, ki bo 28. januarja. E, torej, mi smo govorili o tem strateškem eh, partnerstvu tudi v luči eh, zadnjih dogodkov, zlasti eh, kar zadeva vzhodno partnerstvo, neizvajanje pravnih obveznosti, vključno s človekovimi pravicami. Uh, uh, razprava o vzhodnem partnerstvu je načrtovana za februarski sestanek sveta. E, potem pa Ukrajina. E, zaskrbljeni smo e, zaradi odločitev ukrajinskega parlamenta prejšnji četrtek. Tu gre za nedemokratično ravnanje in zelo kontroverzna vprašanja. Kriza se poglablja, če dalje večja, eh, večji je razkorak med ukrajinskimi in evropskimi vrednotami. Eh, torej, mi želimo še naprej spremljati to vprašanje in zelo natančno moramo pač eh, dajati svoja sporočila. Potem pa Iran. Dobili smo informacije visoke predstavnice o izvajanju skupnega načrta ta, eh, za katerega smo se dogovorili z Iranom eh, in v skladu s skupnim akcijskim načrtom je svet sprejel eh, pravne akte, s katerimi se prekinjajo določene sankcije proti Iranu. Iran je torej izpolnil Eh, svoje obveznosti. Eh, torej, partneri E3, EU plus 3 so se strinjali s poročilom o Iranu in eh, zaradi tega smo se tudi dogovorili, da bomo odpravili štiri restriktivne ukrepe naprimer finan, na področju finančnih eh, eh transakcij, trgovanja z eh, nafto in podobno. Eh, potem pa eh, Osrednja Afriška republika. Svet je zelo zaskrbljen in izpostavlja, da je situacija zaskrbljujoča in eh, svet se je tudi dogovoril glede eh, Eh, bodočih eh, operacij. Mnoge države članice pa potrebujejo še soglasje svojih nacionalnih parlamentov. Vojaška operacija v tej državi bo pomagala pri vzpostavljanju varnega okolja in eh, na ta način bomo tudi olajšali delovanje afriške mednarodne podporne misije v tej državi. Svet je vzel na znanje eh, resolucijo Združenih narodov in tudi možnost, da bo Miska še naprej poskrbela za mirovne države operacija. Evropska unija bo pomagala zaščititi najbolj ogroženo prebivalstvo. Evropska unija bo tudi dajala človekoljubno pomoč eh, tistim, ki jo najbolj potrebujejo po svetu 19. in 20. septembra, kjer smo izrazili zaskrbljenost in pozdravili finančni vojaški eh, poseg, sedaj pač želimo pomagati eh, državi eh, v okviru tudi misije AFISM Kara. Potrebno je torej zaščititi civiliste in eh, povečati stabilnost države. Eh, torej Evropska unija je mobilizirala 15 milijonov evrov eh, za, eh, oziroma 50 milijonov evrov eh, in eh, Evropska unija eh, je glavni človekoljubni in razvojni partner Srednje Afriške republike in dva eh, eh, milijona od 4,6 milijona prebivalcev potrebuje humanitarno pomoč. Eh, in potem eh, zadnja točka, o kateri smo govorili, je Južni Sudan. Govorili smo o resni krizi eh, na Južnem Sudanu. Od izbruha krize decembra je Evropska unija pozivala k prekinitvi ognja in zahtevala rešitev na podlagi podgajanj Eh, Evropska unija seveda tudi podpira medijacije medvladnega organa za razvoj. Eh, hvala lepa, to so pač eh, sedaj moji zaključki o sestanku sveta. Najlepša hvala in sedaj bom nadaljeval v grščini in govoril o prednostnih nalogah grškega predsedstva. Slišim, Na našem sestanku smo eh, tudi s predsedstvom Evropskega parlamenta in predsedniki odborov Evropskega parlamenta in ob obisku gospoda Broka v Atenah smo analizirali eh, politične prioritete grškega predsedstva. Te prednostne naloge so pravzaprav Eh, prednostne naloge eh, celotne Evrope. Vsi evropski državljani se namreč sedaj ukvarjajo z vprašanjem krize, boja proti brezposelnosti, tu gre seveda zlasti za mlade in brezposelnost med mladimi. Gre torej za evropski model in bodočnost eh, tega modela. Pomembno je tudi Eh, krepiti gospodarstvo v Evropi in evroobmočje. Eh, sedaj se seveda tudi govori o bančni uniji. Eh, in vse to je seveda zanimivo tudi za teme, ki so na zunanjih mejah Evropske unije. Tu je treba govoriti o vprašanjih nadzora meja, ravnanja z pritoki priseljencev, reš, eh, vse to so glavne prednostne naloge grškega predsedstva, ki izhajajo iz posameznih eh, pozicij sveta. Eh, naslednja prednostna naloga je seveda pomorska politika, sredozemlje, začenši z ribolovom, okoljem, obnovljivimi energijami in končno pomorsko pravo in zaščita pomorskih območij. Eh, prednostna naloga grškega predsedstva bo tudi širitev Evropske unije, zlasti kar zadeva države Zahodnega Balkana. Eh, o vsem tem bomo še naprej govorili. Eh, širitev in euroatlantska razsežnost, evropska perspektiva za Zahodni Balkan je bila leta 2003 eh, tudi prednostna naloga zadnjega grškega predsedovanja. Torej, mi smo se osredotočili na eh, širitev in eh, mi smo na koncu našega predsedovanja leta štiriindevetdeset imeli vrh v korfu na krfu in tedaj smo imeli petnajsterico eh, leta dva tisoč tri pa je prišlo do atenske pogodbe sedaj pa govorimo pravzaprav o zahodnem balkanu to je bila prednostna naloga zadnjega grškega predsedstva svet je to tudi potrdil to je pravzaprav uh, nekaj, kar ni nastalo zgolj na predlog grškega predsedstva, kajti naša naloga je, da uresničujemo sklepe sveta uh, in jutri bo medvladna konferenca o Srbiji in to je za nas zelo pomembno, to je zelo pomembno za evropsko perspektivo, ne zgolj za Srbijo, temveč tudi za Kosovo. Eh, tu gre tudi za eh, nadaljno obravnavo predlogov sprejetih decembra lani. Eh, pomembno je vse to tudi za države, kot so Albanija in mi si želimo, da bi držav, Albaniji dali čim prej eh, tudi status kandidatke. Omeniti je treba tudi Črnogoro. Seveda obstajajo potem določene težave glede, čr, eh, glede Bosne in Hercegovine. Eh, Eh, potem nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija mora seveda tudi izpolniti določene pogoje za to, da bi pač se približala Evropske uniji. Naj eh, omenim, eh, da je pravzaprav 2003. leta eh, bilo vprašanje članstva Hrvaške še odprto, sedaj pa je Hrvaška že članica Evropske unije. Eh, seveda eh, se sprašujemo eh, kakšne so možnosti sodelovanja z evropskim parlamentom v tem obdobju torej te možnosti so omejene zaradi volitev v evropski parlament kljub samo pa imamo možnost da razpravljamo o prihodnosti evrope in pomembna tema je torej tudi širitev širitev je nekaj kar moramo obravnavati dinamično in kjer je to le mogoče, se moramo pristopnih pogajanj lotiti tako, da bomo dejansko prišli do rezultatov in da ne bomo izrekali samo eh, praznih puhlic. Eh, torej, potrebno je seveda ustrezno ukrepanje v vseh teh državah. Eh, vsaka država bo napredovala na podlagi lastnih državah, napredkov eh, mora izpolnjevati pač pogoje, ki veljajo za vse države. Še opombo v zvezi s Turčijo. Jutri bo namreč prišel turški premije v Bruselj in se bo sestal s predstavniki Evropske unije. Veseli smo, da so odprli poglavje 22 o regionalni politiki. Vi verjetno najbolje veste, da je od leta 2005 odprto štiri, eh, vprašanje 24. poglavja. Vse je odvisno pravzaprav od temeljnih kriterijev za članstvo. Za Turčijo pa je seveda zelo pomembno, eh, kako lahko pravzaprav re, razreši lastno krizo na podlagi evropskih vrednot. E, potem pa je problematična tudi drža Turčije do Cipra. Tu je treba pač omogočiti rešitev ciprskega vprašanja ob spoštovanju kopenhavenskih kriterijev. To je pravzaprav e, točka, ki se vedno postavlja v kontekstu pristopnih pogajanj s Turčijo. Mi, e, pač moramo videti, da Turčija slej, ko prej ne priznava ene države članice Evropske unije, se pravi Republike Cipar. Eh, kljub samo pa je nekaj poglavi, kjer je napredek eh, manj odvisen od eh, te teme, ki sem jo ravno kar omenil. Naprimer, politično izobraževanje in usposabljanje tu lahko pravzaprav dosežejo napredek eh, in potrebna je stabilna Turčija, to je bila za nas vedno prioriteta želim omeniti še naslednje. Za Islandijo sprejemamo torej tudi stališče, da je prišlo do začasne prekinitve pogajanj eh, z Islandijo. Želimo še naprej eh, imeti pogovore o različnih temah, tudi v okviru evropskega gospodarskega prostora in podobno. Eh, torej, eh, marsikatero temo pa sedaj puščam še odprto za razpravo. Mi lahko seveda tudi eh, porabimo več časa za razpravo, zato da ne bi jaz tu govoril sam pred vami. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Naredili ste veliko napako, kajti mnoge govornike ste spodbudili, da se prijavijo za razpravo prosim eh, vas, da ste kratki. 18 se jih je prijavilo za razpravo. Prosim vas torej, da ste kratki, tako da bomo tudi prijeli odgovore. Torej vsak ima maksimalno minuto in pol. Upam, da se s tem strinjate. Sam želim povdariti, da je predvsem, kar zadeva sklep sveta v Ukrajini, treba pojasniti, da smo v težavni situaciji, kjer moramo ugotoviti, da je v nevarnosti in v težavah eh, sosedska politika. Očitno tudi zato, ker nismo, imi, nismo bili v stanju razviti svojo politik, svoje politike do Rusije. To ni toliko krivda um, Evropske unije, temveč bolj krivda pripravljenosti držav članic za tako politiko do Rusije. Gospod predsednik sveta, gospod generalni sekretar, če se ne bomo lotili tega vprašanja in če ne bomo jasno povedali, da potrebujemo skupno stališče, potem nas ne bodo jemali resno pri teh vprašanjih. Ne želim si proti ruske politike, da me ne razumete narobe, ampak evropsk Evropske unije se ne smatra kot politični akter in faktor, kajti vsak nekako se gri svojo uh, tekmo, uh, um, torej med seboj tekmujemo uh, v tem, kdo um, se bo bolj naredil privlačnega za Rusijo. Kar zadeva sredozemsko politiko, uh, in predvsem, kar zadeva vzhodno sredozemlje, mnogih zadev ne jemljemo dovolj resno. Naprimer, ne rešena vprašanja pomorskega prava in napetosti, ki so, potem, ki so s tem povezane. Če vidim, naprimer, eh, zaloge zemeljskega plina v vzhodnem morju v zvezi s Ciprom, s Turčijo, z Izraelom, z Grčijo. In če ne bomo našli rešitve za to, bomo mogoče vsi zgubili veliko denarja, tudi zgubili energetsko um, zanesljivo oskrbo z energijo, ki bi jo lahko dobili od tam in razen tega bi lahko nastale nove napetosti. Naprimer, v Libanonu razpravlja Hezbola o tem, kako bi uh, na novo potegnili eh, meje v, na morju, kar bi imelo zelo praktične posledice. Torej, v okviru tega, kar je še možno pred volitvami, pa bi vendarle kot odbor mogoče tudi dali določene povdarke pri tem vprašanju in prosil bi vas, da bi se tudi v času vašega predsedstva še lahko ukvarjali s tem. Sedaj pa je kot prvi na vrsta gospod Salafranka. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, Želim vas prisrčno pozdraviti v imenu Evropske ljudske stranke. Želim vam zaželiti vse najboljše za predsedovanje svetu. Po tem, kar smo slišali prejšnji teden na plenarnem zasedanju, mislim, da so obeti dobri. Eh, eh, ob, eh, obtožba kriminalnega napada v Kabulu, kjer je zgubilo življenje 20 oseb. Govorili sto, ste o varnosti. Sprašujem vas, torej ta sporazum ZDA Afganistan, kooperacijski in pridružitveni sporazum Afganistan EU, ali se vam zdi, da bo možno to sprejeti v času vašega predsedovanja? Pod, eh, konferenca Ženeva 2 se začenja v sredo. Kakšne perspektive vidite za to konferenco? Eh, tudi povezavi sklepi, ki jih je sprejel svet, torej za časno premirje, potem eh, izpolnitev humanitarnih eh, potreb, izpustitev zapornikov, mogoče bi lahko kaj več povedali o tem. In še zadnja točka, govorili ste o Ukrajini, sprejetje zakona v ukrajinskem parlamentu je pokazalo, da je prepad med EU in Ukrajino vedno večji. Naslednji teden bo ad hoc delegacija parlamenta potovala v Ukrajino in sprašujem vas po tem, kakšne predloge naj predložimo Ukrajini v imenu evropskih inštitucij. Pa še zadnja točka. E, torej naslednja parlamentarna skupščina bo v Atenah in to rad napovedujem. Gospa Gomez, torej želim vam vse najboljše. Za predsedovanje seveda je v našem interesu, da dosežete čim več konkretnih rezultatov. Vidimo, kaj se dogaja v sosedstvu in to je povezano tudi z našo notranjo krizo. Želim vas vprašati, predvsem omenili ste integrirano pomorsko politiko in vaše skrbi v zvezi s tem? Kakšne so vaše vizije v zvezi s tem in kako so povezane s sklepom Združenih narodov o uničenju kemičnega orožja iz Sirije in sicer zahodno od eh, Krete in vzhodno od Italije in Malte? Ali je potekal posvetovalni proces o tem? Uh, torej, uh, To je seveda povezano tudi s pomorsko politiko. Potem v Siriji eh, vidimo nekako nadomestno vojno med Iranom in Saudsko Arabijo, ki poteka ob notranjih problemih in potem Irak. Tudi tam so notranji problemi, ampak kaj naj bi storila EU v procesu pospešitve? nekako razpadanja Iraka, vse tako zgleda. E, zabeležila sem to, kar ste povedali o Turčiji. Kakšna sporočila pa želite poslati e, premijeju Erdoanu? Kaj ti ukrepi proti ločitvi oblasti bi lahko e, spet oddaljili Turčijo od kobenhanskih meril in potem kako se nadaljuje ta proces priznavanja Cipra. Potem eh, Centralnoafriška republika, ali bomo enostavno počakali, da se bo ta genocid zgodil, ali kaj bomo storili. Hvala. Gospod minister, dobrodošli. Odprli ste seveda številna vprašanja. Zdi se mi, da je svet eh, nekako vzel preveč vprašanj na dnevni red in da bi bilo dosti bolje, če bi se posvetil omejenemu številu eh, trenutno aktualnih vprašanj. Kaj ti, eh, če je preveč teh vprašanj, potem eh, nismo dovolj učinkoviti na mednarodnem prizorišču kot EU. Osredotočil se bom na, samo na eno vprašanje. V Evropi se soočamo nekako z novim pojavom. Strah pred trojko. Sin, trojka, ki je no-, sinonim vsega slabega, vsega nespremljivega za različne države, predvsem tiste v težavah. Izkušnje s trojko v Grčiji so celo prispevale k povečanju euroskepticizma v vsej Evropski uniji in zdaj smo pred evropskimi volitvami letos. Kako bi vi, gospod minister, definirali, kaj je bilo narobe? Samo v nekaj točkah, kaj je iz vaših izkušenj šlo narobe s trojko v Grčiji? tako, da bomo to lahko povedali svojim volilcem, volilcem. In drugo vprašanje, in tudi zadnje vprašanje, se nanaša na bivšo eh, nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Mislim, da imate vi, Grčija, kot predsedujoča EU, možnost, da naredite korak naprej in da to rešite. Mnogo je neracionalnosti v tem eh, diskurzu, ampak vi bi lahko eh, k temu eh, resno prispevali. Hvala. Grčija, kot je bilo rečeno, je prevzela predsedstvo v zelo zanimivem obdobju, ko je bližnji vzhod, ko je na bližnjem vzhodu prihaja do nekih novih zavezništev in tudi do sporo naprimer, eh, zavezništv med Iranom in Saudsko Arabijo. Eh, Potem približevanje ZDA Iran, to bo gotovo vplivalo na situacijo na Bližnem vzhodu. Grško predsedstvo bo v času, eh, potekalo v času reševanja jedrskega programa v Iranu in to bo ena od prioritet grškega predsedstva, da se to zgodi na pravilen način. EU ima seveda tudi svojo strategijo v Iranu in tudi Evropski parlament se bo ukvarjal v naslednjih tednih s to strategijo. Torej gre za človekove pravice, za regionalno varnost, za trgovino z mamili, za zmanjševanje napetosti v tej regiji. E, delegacija za Iran v parlamentu je obiskala Iran pred Božičem in grška, grško vele poslaništvo nam je zelo pomagalo pri tem, hvala za to. Potem vprašanje Ukrajine. E, torej, svet e, izraza zaskrbljenost zaradi situacije v Ukrajini, ampak mislim, da gre za več kot za zaskrbljenost. Vse v, ze, pri, v skupini zelenih. E, torej, EU si želi močno. Eh, usodno partnerstvo, ampak tam imamo opraviti z zelo kompleksnimi družbami. Moramo se bolj angažirati predvsem v sodelovanju z prebivalci Ukrajine. Hvala, gospod eh, predsednik, vse najboljše za grško predsedovanje tudi strani IKR. Eh, mnogi so govorili o Ukrajini, sem bil pravzaprav um, šokiran, kako so sprejeli te ukrepe, torej gre predvsem za sankcije, za nevladne organizacije, za protestnike in tako naprej. Torej sedaj ne gre več za business as usual, saj gre za nasilno zatiranje protestnikov in zato. to. Eh, nekako so na vidiku um, um, nasilni ukrepi v stilu Belorusije. Nekateri so omenili tudi osrednjo Afriško republiko, hvala, da se ukvarjate s tem, tudi kar zadeva Ženevo, ženevske pogovore o Siriji. Upam, da bo tudi eh, Rusija lahko izvajala pritisk na režim Asada. Uh, ampak treba je seveda tudi upoštevati naprimer elemente Al-Kaide v vrstah eh, upornikov. Eno eh, je Egipt, eh, kjer je 98 odstotkov glasovalo za novo ustavo. Ali ste razpravljali o tem, kako lahko EU pomaga pri stabilizaciji Egipta? predvsem za zagotovitev gospodarskega razvoja, spodbujanje demokracije in tudi varstvo manjšin, predvsem kristjanov. In potem eh, Cipr. Vem, da potekajo eh, pogajanja, ampak eh, Turčija in Cipr ostajata pri svojih stališčih. Ali mislite, da bo v času grškega predsedovanja uspel preboj tudi v tem vprašanju? Hvala, gospod predsedujoči. E, torej, sklepe, ki jih je sprejel svet eh, decembra, jasno kažejo, da je strategija e, upirjena proti e, narodom. Torej, treba je. E, eh, omeniti poseg v Centralni Afriški republiki in to intervencijo eh, obsojamo. Torej, EU želi nastopiti kot varuh sveta. Eh, v bistvu se nahajamo v veliki kapitalistični krizi in eh, nevarnost je vedno večja, da se EU skupaj z drugimi silami poveže, eh, da bi zagotovila svoje interese, predvsem eh, za eh, kontrolo morskih, pomorskih poti in tako naprej. S tem ciljem deluje Evropska unija vedno hitreje in sicer na tisoče kilometrov oddaljeno od svojega suverenega ozemlja. Vedno bolj intenzivno se, govarja, se govori o morjih in jaz sem proti temu, kar je bilo sprejeto decembra v zvezi z obramno politiko. E, torej, gr, v Grčiji naj bi e, več investirali v e, pomorsko varnost in tako naprej. Torej, prosim ostale, da govorijo samo eno minuto. Eh, koordinatorji so imeli malo več časa, ampak naslednji sedaj samo eno minuto, Marijeta. Hvala, gospod predsedujoči. Želim zaželiti vse najboljše predsedniku sveta, gospodu Venicilisu. Um, opozoril je na razpravo, ki je potekala na ravni sveta. Um, Eh, želim se osredotočiti na odnose z Rusijo. In moje vprašanje je naslednje. Kako se pripravlja ta sestanek 28. tega meseca? Kakšni obiti so povezani s tem? Vi ste to sami tudi omenili. Kako eh, bo eh, zunanja politika Evropske unije pri tem nekako zaživila, do Rusije pa tudi do drugih sosednjih držav. Torej, pogosto zgleda, da ne dosežemo ciljev tako, kot smo si to zamislili. Hvala. Tudi jaz bi želela gospodu Venizilisu izreči dobrodošlico in mu izreči eh, vse najboljše za predsedovanje eh, zelo analitično ste predstavili prioritete in tudi posamezne teme, ki so pomembne. Želim omeniti vprašanje palestincev. Tu smo v odločilnem trenutku. Pred nekaj dnevi je bilo napovedano naslednje. In sicer vzhodni Jeruzalem in za hudni brik, tam naj bi um, zgradili številna nova naselja. Kakšen je odziv na to in ali ste optimistični, kar zadeva rešitev ciperskega vprašanja? Hvala, gospod minister o Ukrajini. Eh, drugi so že povedali nekaj o tem, kar se je zgodilo v zadnjih dneh. In zato se seveda sprašujem, ali je gospod Janukovic zelo impresioniran, če sprejmemo sklep, da bomo uh, Eh, intenzivno spremljali dogodke in ustrezno tudi kalibrirali naše odločitve. Ampak edino, kar naredi vtis na eh, tiste, ki sprejemajo odločitve v Ukrajini, bi bilo to, če bi v vseh državah članicah eh, prebirali, kam so te strukture, um, uh, in, um, investirale denar v Evropski uniji, ali bi bili pripravljeni prevzeti usklajevalno funkcijo, da bi v državah članicah redno preverjali, kam se steka ta denar iz te države in da se o tem poroča. Kaj ti um, te strukture so v zadnjih treh letih spravile veliko denarja v tujino, mogoče tudi iz sredstev, ki so ga prejemali iz tujine. To bi si bilo treba bolj natančno ogledati. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. Tudi jaz vas eh, želim prisrčno pozdraviti v Evropskem parlamentu in želim vam uspešno predsedovanje. Upam, da bo Evropska unija tudi na mednarodnem prizorišču odigrala bolj pomembno vlogo, kajti gre predvsem za evropsko dodano vrednost. In ko to omenjam, želim takoj tudi postaviti vprašanje. Veste, da je Evropska varnostna strategija bila predstavljena najprej 2003, potem je bila opravljena ocena 2008, od takrat pa so se pogoji bistveno spremenili, nismo pa se prilagodili novim grožnjam. Zato nismo kos novim izzivom. Um, In eh, torej temeljna ideja Evropske varnostne strategije tega ne upošteva. V tem polletju eh, pod grškim predsedstvom ali želite um, doseči napredek pri tem, da bi res uh, imeli Evropsko strategijo varnosti na morju? To bi bila prav gotovo velika dodana vrednost za Evropo. Uh, to bi vodilo do izboljšav in tudi zapolnilo vrzel, ki obstaja. Kajti varnost na morju v zadnjih dveh eh, naporih ni bila eh, upoštevana. Torej, to ni bilo zapisano kot načelo v Evropski uniji, razen piratstva mogoče. Torej, ali bo do junija možno sprejeti besedilo o tem? Gospod Lizek, prosim. Eh, Hvala gospod minister. Seveda se pridružujem temu, kar je pa videl predsednik Brok, kar je pa videla gospa Jonaku. To so pomembne teme Afganistan, Sirija. To so teme, ki odločajo o miru na svetu. Vendar, mogoče pa je rahlo razočaranje, da je svet zunanjih ministrov pripisal tako malo pomena temam, ki eh, so pomembne za Evropo, to, kar se dogaja pred našimi vrati. To je malo čudno. Vedno se ukvarjamo z vsem svetom, ne pa nujno z vprašanji, ki se zadevami, ki se dogajajo pred vrati. Naprimer, vzhodno partnerstvo, rusko stališče do te strategije. Ali se vam ne zdi, da bi zaradi trenutnega dogajanja morali večjo pozornost posvetiti temu vprašanju v okviru eh, sveta zunanjih ministrov, torej vzhodno partnerstvo in stališče Rusije do tega? Hvala gospod namestnik predsednika vlade. Zonanje politična agenda EU je očitno preveč eh, naptrpana, veliko vprašanj ste omenili. Kljub temu se sprašujem, ali ne bi bilo bolje, če bi storili korak nazaj, da bi bili bolj jasni v prioritetah in si bolj natančno ogledati, ogledali velike linije. V Frankfurter Allgemeine Zeitung eh, je komentar o Eh, zavezništvu med ZDA in EU se končal s tem, da se otujujemo. In res je, da je ta povezava v vedno večji krizi. Slišimo, da bo gospod Obama eh, marca mogoče prišel v Evropo. Ali je cilj vašega predsedstva, da se posvetite tem vprašanjem? Vprašanju, vedno večjih eh, napetosti v vzhodnoazijskem prostoru. Ali pa je bolje za Evropo, če se koncentrira na to, da kuka samo po bližnjem sosedstvu in da se globalnih vprašanj ne lotevamo, ker smo mnenja, da jim tako in tako nismo kos. Kjer je proizrešaš, kaj so rečeš? Hvala, gospod predsedujoči. Dobrodošli, hvala za informacije. Mnogo tem ste našteli. Želim postaviti samo nekaj vprašanj, tako kot tudi drugi kolegi. Mogoče, če se tudi nisem čisto prav razumel, ali pa mogoče, če se niste povedali, kar bi me zanimalo, naprimer Sirija. V teh pogajanjih ali bodo vsi upoštevani vsi politični akterji, naprimer kurdi, ki imajo visok delež ali so zastopani v teh pogajanjih, potem <clears throat> ali se bo upoštevalo dejstvo, torej Eh, oziroma prioriteta, kar zadeva vprašanja migracij. Dublin 2 je bil sprejet pod, v času zadnjega grškega predsedstva, zdaj imamo Dublin 3. To bo sprejeto verjetno jeseni. Zato, gospod minister, naslednje vprašanje. Ali ima grška vlada, ali je sprejela pri Dublin 3 ustrezne ukrepe? Kaj ti to v bistvu eh, ne sledi temu, kar je kot problem bil ugotovljen pri Dublin 2. Hvala, najprej vse najboljše za vaše predsedstvo. Samo nekaj besed ste namenili Cipru. Ampak to je po moje sedaj odprto okno priložnosti in mislim, da bi vaše predsedstvo lahko bilo zgodovinsko, če bi uspelo rešiti krizo Eh, torej, če bi uspeli eh, združiti to državo. Eh, torej, govorili ste tudi o Turčiji in o delitvi oblasti ali boste Turčiji tudi predlagali tesnejše sodelovanje z EU, tako da ne bi prišlo do nazadovanja. Ukrajina. Mislim, da tu potrebujemo več akcije z, eh, strani Evropske unije, saj je to naš neposreden sosed. Eh, ja, eh, Hvala. Želim se pridružiti gospe, ki je govorila pred mano predvsem Ukrajinam je zelo pri srcu. Svet je zelo zaskrbljen in zaskrbljeni smo, ko vidimo, da se država oddaljuje od evropskih vrednot. Evropska unija se je toliko časa zauzimala za pridružitveni sporazum in tudi prebivalstvo je videlo pozitivne pridnosti tega. Zato menim, da moramo povedati prebivalstvu malo več, ne moremo reči samo, da smo zaskrbljeni. Eh, sprašujem se po posledicah. Kakšne posledice predvideva Evropska unija za ravnanje Janukovičevega režima, ki je obrnil hrbet evropskim vrednotam in se oddaljuje od demokracije? Kjer je, prepi na petih in proedrija, kje je tine. predsedstvo mora biti uspeh za Grčijo in za Evropsko unijo. Dobrodošli, nekaj vprašanj vam želim postaviti. Evropski parlament je kritiziral način pogajanj med Evropsko unijo in ZDA. Ali Torej, kaj eh, želi storiti svet na tem področju? Tu so stališča očitno drugačna. Potem pa še nekaj. Očitno ste nam odprli oči, kar zadeva množične pregone. Ampak ali bo to ustri, tudi ustrizno kaznovano? Predvsem, če subjekt pomoti, eh, eh, se odzovejo preveč ostro, naprimer, ali bo odobren azil za Snowdena. Eh, potem marca je treba sprejeti strategijo za energijo in podnebje do leta 2030. Ali je grško predsedstvo pripravljeno na to razpravo? Saj mm, veste, za kakšne cilje na tem področju gre. Potem Sirija uporaba, eh, eh, torej ne vemo natančno, kako eh, bi rešili ta problem. Gre predvsem za uničevanje kemičnega orodja. Gospod Benicilos, najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti za dobre želje, ki ste jih izrazili eh, grškemu predsedstvu. Eh, No, um, želimo se posvetiti prioritetam in zavedamo se tudi institucionalnih obveznosti. Postavili ste veliko konstruktivnih vprašanj. Ta vprašanja so bila zelo jasno razumljiva in v bistvu tudi dopolnjujejo to, kar sem vam povedal v zvezi z eh, izsledki današnjega, z rezultati današnjega eh, sveta eh, zunanih ministrov. Torej, analitično sem vam najprej predstavil posamezne točke, ki smo jih obravnavali danes na svetu zunanih ministrov. Seveda sem vam v bistvu posredoval stališče gospe Ashton. Moral sem pravzaprav prebrati besedilo v angliščini in upam, da se mi pri tem ni pripetila kakšna velika večja napaka pri prebiranju tega besedila. Kar zadeva grško predsedstvo, se zavidam, eh, omejenega manivrskega prostora, ki ga imajo posamezne članice, ki vodijo predsedstvo. Odkar je Grčija članica, že petkrat vodi predsedstvo. 81. leta smo postali članica. Kot minister sem sodeloval že pri dveh predsedstvih. Prejšnjih, to je zdaj že tretji. Torej, iz svojih izkušenj vem, da to nikakor ni enostavno. E, kar je še, torej že sploh ne po Lisbonski pogodbi. Pomembno je dobro sodelovanje s parlamentom, tudi z evro skupino in to mora storiti tudi svet za zunanje zadeve. Torej, treba je pridobiti stališča, naprimer, evroskupine, kjer se nekako miri tudi utrip različnih držav članic. Moramo se zavedati, da eh, sedimo v istem čovnu, kar zadeva gospodarsko upravljanje in to velja tudi za varnostno, obramno in zunanjo politiko. Želim vam na kratko predstaviti stališče grške vlade v zvezi s tem, kar je bilo obravnavano na svetu zunanjih ministrov Ukrajina. Ukrajina nas zaposluje na vseh sestankih zunanjih ministrov v zun, zadnjih mesecih. Dnevni redi zasedanj zunanjih ministrov so seveda uravnoteženi, obravnavamo vse teme Ukrajina, Sirija, Egipt, ampak te tri teme so v bistvu na vseh dnevnih redih teh sestankov. Ukrajina, politika dileme, EU ali Rusija, to ni eh, privedlo do nobenih rezultatov. Eh, tudi v politični dilemi, v kateri se je nahajala uh, uh, Ukrajina v času zasedanja v Vilni. Uh, torej, ali naj se spet umakne na tesne odnose z Rusijo ali se odpre Evropski uniji. To verjetno ni najbolj pomembno vprašanje, temveč gre predvsem za to, ali uh, sploh lahko izpolnjujejo zahteve mednarodnega denarnega sklada in kdo jim pri tem lahko pomaga. Ruska federacija, gospod Putin, je eh, sam kupil eh, vrednostne papirje v višini 25 milijonov, milijonov. tako da vidimo, kako je porazdeljena oblast v tem območju. Grško predsedstvo nasledi litovskemu, litovskemu in seveda moramo um, dopolniti um, sklepe iz Vilne. Na enem od naslednjih srečanj na vrhu bomo eh, postavili v ospredje uh, odnose s sosednjimi državami. Torej, razvoj v Ukrajini, to, kar se je zgodilo v Vilni, zaradi tega si moramo bolj natančno ogledati odnose z Rusijo in srečanje na vrhu 28. januarja ustrezno pripravljamo. Vendar moramo resno razmisliti o tem, ali želimo še naprej se gibati v tej politični dilemi. Vprašati se moramo, ali moramo upoštevati dejstva, ki so bila ustvarjena, ki pa nam vsak danu povzročajo težave. Ali nam bo uspelo eh, doseči napredek tudi v partnerskih odnosih EU-Rusija. In če ne bomo ustrezno oblikovali te strategije EU do Rusije, bo vidno prišlo do teh eh, protislovij. Ne samo v zvezi z Ukrajino, temveč z vsemi državami na vzhodu, Gruzijo, Moldavijo, Azerbajdžanom in drugimi. Torej, to je dejstvo in o tem smo danes tudi razpravljali. Na delovnem kosilu, pa tudi decembra smo že o tem razpravljali. Po uh, izjavah gospoda Lavrova. In pri tem moramo vedeti naslednje. Naša strateška pozicija je rezultat zunanje političnega protislavja. Skupno politično stališče v tem vprašanju eh, je v bistvu podrejeno stališčem posameznih držav članic do Rusije. Torej, de facto EU eh, priznava prioriteto združenih držav. Torej, kjer imamo pa skupne pobude, to, je, um, to so Iran in Afganistan, torej v povezavi z ZDA in Rusijo. No, pozabljamo opozarjati na to v zvezi z Ukrajino, da je Ukrajina že dolgo tudi članica Sveta Evrope, pa tudi Ruska federacija je tam članica. In svet zunanih ministrov ni v stanju oblikovati ustrezne politike, ki bi zrcalila te obveznosti. Kaj pa? Ruske investicije v Evropi. torej, prisotnost podjetnikov tu. Torej, vse se to dogaja samo na bilateralni ravni. Vsi ščitijo samo lastna lovišča, nočejo pa nekako eh, zastopati enotnega stališča, ampak moramo reči, vse se začenja pri nas samih. Mi lahko opredelimo strateški okvir EU-Rusija, da bi ponovno ti odnose um, osvetlili v luči teh uh, odnosov s, uh, v okviru shodnega partnerstva. Energetska politika, tu je visok pritisk, kar zadeva konkurenco in tudi skupni trg. V Grčiji smo doživeli velik pritisk. Naprimer, tudi s pogledom na program privatizacije pomembnih javnih podjetij, družb na tem področju. Torej gre za konkurenčnost, skupni notranji trg. Zato gre nihče pa pravzaprav noče, da bi Evropska komisija postala dejavna v imenu Evropske unije in da bi, naprimer, se pogajala z Gazpromom o zemeljskem plinu in tako naprej. Grčija, Nemčija se pogajajo same in torej eh, in kot rezultat imamo potem dražjo energijo in to seveda eh, podraži tudi um, proizvodnjo v srednje velikih in majhnih podjetij. Torej, to ni nekaj eh, abstraktnega, to je, ima vse zelo konkretne posledice. In isto velja seveda tudi za Ukrajino in odnose Ukrajine z Rusijo. No, seveda to ni moj pristop, ampak to je pač eh, neka stalnica, ki jo obravnavamo tudi sedaj v pripravah na vrh. Organizacijsko mora ta vrh seveda zrcavljati pomen, ki eh, ga pripisujemo odnosom z Rusijo. Euroatlantski prostor in dialog mora se prav tako zrcaliti v tem, odražati v tem. Torej tudi, v Z, tudi ZDA igrajo pomembno vlogo pri teh pogovorih. E, to mora oceniti komisija ampak naprimer TTIP eh, in okvir sodelovanja eh, širše, eh, torej na, na področju mednarodne trgovine smo seveda tudi v svetovni trgovinski organizaciji NATO in tako naprej. Vse te parametre je treba upoštevati. Samo še na kratko nekaj o nujnih temah Siriji. To, s čimer smo se danes ukvarjali, je, ali je povabilo generalnega sekretarja, sekretarja Iranu, da sodeluje pri pogajanjih Ženeva 2, ali bi to lahko povzročilo probleme, ali pa bi to nekako spodbudilo opozicijo, da se odpove, da noče sodelovati pri teh pogajanjih. Ja, Naj ponovim to, kar sem svetu povedal do povdne glede te teme. Seveda moramo poskrbeti za to, da ni ogrožen prestiž tega postopka. Ne smemo dati vtisa, da se Evropska unija ne strinja z generalnim sekretarjem oziroma sekretarjatom Združenih narodov. Generalni sekretar je gostitelj tega sestanka in ne smemo dovoliti, da bi zmirna opozicija bila odsotna, seveda mora priti na sestanek. Kaj ti potrebujemo minimalno število udeležencev na sestanku? Tudi vse druge interesne udeležence moramo vključiti, nacionaliste, verske skupine. Ti ne bodo zastopani, videti moramo tudi del zmerne opozicije tam. Ampak vključeni so v vojno v Siriji in ta zmirna opozicija je v srče. Tam moramo začeti. Rešiti moramo ta postopek, zaščititi moramo naše trilateralne odnose med ZDA, OZN in EU. Poskrbeti moramo za to, da bomo zaščitili naše odnose z Rusijo. Kajti brez Rusije ne bi mogli začeti tega postopka. Spomniti se moramo na naše obveznosti iz Ženeve 2. Naprej moramo. Glede kemičnega orožja. Uničenje kemičnega orožja nismo obravnavali na svetu, ker to ni v pristojnosti sveta. Gre za operacijo, ki so jo izpeljale pristojne mednarodne organizacije pod vodstvom OZN. -a. države v skladu s suverenostjo sodelujejo pri tej operaciji. In to je temeljnega pomena. Ko gre za evropske države, se te tu kvarjajo s tem. Tudi Norveška je sodelovala, čeprav ni članica EU. Italija je posodila svoja pristanišča, recimo v Kalabriji so specializirani za prevoz kemičnega materijala in ZDA so pomagali in sicer splovili. Mi kot država nismo želeli imeti te operacije v sredozemlju, ker bi morali to izpeljati v Atlantskem oceanu. Portugalska vlada je rekla, da lahko da na voljo pristanišča na Zurih. Razprave z drugimi vladami so pokazale, da ne bodo izpustili nobenega materijala v morje, zlasti Nemčija je to rekla. Vse te snovi bodo šle v Nemčijo, torej na kopno in tam bodo te snovi uničili v posebnih laboratorijih. Ampak nam bo nobenih odpadkov v morju. To je bilo zagotovljeno gospa Benina in mednarodne organizacije, ki so zadolžene za to, komisija, kolikor vemo, v naših stikih vsi so prosili gospo Ashton, da bi v imenu sveta poskrbeli za to, da ne bo nobenega tveganja za sredozemsko okolje. Potrebujemo zagotovilo Organizacija združenih narodov in organizacije, ki je zadolžena za nadzor kemičnega orožja. Sedaj pa nekaj besed o Egiptu. Vsake, če se pogovarjamo o Egiptu, to je vprašanje, ki se nenehno pojavlja v razpravi. Zelo pomembno je, da ima Egipt novo ustavo, da pride do sodelovanja, kajti to je temeljnega pomena prav tako moramo ustrajati na tem, da bi vključili postopke s vsemi političnimi silami v Egiptu, ta proces. Sklepi sveta v Egiptu omenjajo spremembe realnosti do katerih prihaja s časoma. Pritiskamo na Egipt, da bi izvajali načrt, ker imamo začasno vlado, da bi se vrnili k običajni situaciji. Kot vemo, imamo sedaj zelo neobičajno situacijo. Potem Afganistan. Ja. Menimo, da je podpis sporazuma med. ZDA in Afganistanom zelo pomemben. Nekateri bodo seveda temu nasprotovali, to vemo, ampak mislim, da moramo obravnavati glavno področje in, in to sicer v okviru NATO in ISAF-a. Tretjina držav OZN-a je zastopana v teh organizacijah. Potem še nekaj besed o vprašanju glede dialoga, če želimo imeti mir na Bližnem vzhodu. Seveda je to odličen trenutek za to, da bi sprejeli pomembne odločitve glede Palestine. Potrebujemo tudi stike z izraelsko vlado v tujini. Zdi se, da tu vidimo specifične vidike, ki se ponavljajo po različnih naporih gospoda Kerija, sedaj vidimo nekaj napredka in to je treba izkoristiti. Videli smo tudi kršitve. resoluciji Varnostnega sveta OZN, ampak ne smemo prikiniti ta dialog, ki poteka. Iti moramo v smeri vsebinskih vprašanj. Evropska unija še naprej povdarja svojo voljo, da bi pomagala v okviru gospodarskih ukrepov. Ta dialog se mora razvijati. Dosegli smo politične dogovore in kot vsi vemo, so te stvari zelo problematične. Potem ta zelo žgoča tema Centralno-Afriške republike. Svet se je odločil da ne bo aktiviral evropskih akcijskih skupin, čeprav so nekatere države pozvale k temu. Zlasti zato, ker gre predvsem za grške skupine. Pri nas imamo 1100 vojakov izmed 1500. ustrezni odbori menijo, da ni primerno, da vključimo naše ekipe te operacije. Odločili smo se, da bomo imeli operacijo v okviru skupne zunanje varnostne politike. Grška vlada sedaj sodeluje s francosko vlado v kontekstu usposabljanja, ki naj bi ga imeli tam ne bomo imeli grške prisotnosti na samem ozemlju te države, ampak bolje bi bilo, če bi to usposabljali v Larisi, kjer imamo strokovnjake na tem področju. Danes je prišlo do te sprejete odločitve, ampak povdaril bi še enkrat, ne bo nobenih grških vojakov pri tej misiji, kajti ustrezni vojaški odbor Evropske unije ni prosil za to. Potem Libanon. Tam bi radi, da se oblikuje vlada. O tem smo se pogovarjali z našimi kolegi v zunanjem odboru na svetu za zunanje zadeve decembra, tudi z gospo Aštnovo smo se pogovarjali o tem. Libanon je žrtev okoliščin. Ta država je bila vedno v takšni situaciji, sedaj tam vidimo več valov sirijskih beguncev in ta libanonska situacija je izjemna situacija. Tu vidimo nenehne težave v Iraku, Pomembna je tudi vloga institucij tam. V Iraku se sicer izvaja pridružitveni sporazum in kot namestnik ali podpredsednik grške vlade bi rekel, da vidimo izjemno nasilje v Iraku. Partnerski sporazum se mora izvajati. Zato bi rekel, da lahko vplivamo na iraško vlado preko tega, kar zadeva širitev in Zahodni Balkan. Najprej nekaj besed nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji, grško predsedstvo je v sklepih iz decembra reklo, da bomo izvajali, kar je bilo sprejeto 17. na svetu. V prihodnjih dneh bom obiskal različne prestolnice v tej regiji, obiskal bom tudi Skopje. Brez kakršne koli diskriminacije. Seveda se veselim srečanja s vsemi predstavniki vlade tam, v tej regiji. Tu imamo tudi vodje v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Že dvakrat smo se srečali, odkar sem prevzel to vlogo. V Bruslju in New Yorku smo se srečali srečal sem se z vodjo največje albanske stranke v parlamentu, to je gospod Hmeti in zelo dobro vem, da je Garško stališče odgovorno in zmirno. Spoštujemo postopke OZN, sprejemamo vlogo gospoda Nimiča, smo v tesnem stiku z njim, preučujemo različne opcije glede geografskega imena za to državo. Da bi imeli eno ime, ki se uporablja v tej državi in izven nje. Tu slišimo ta argument, da ne morejo spremeniti njihove ustave, ampak tega ne moremo sprejeti v Evropi. V Evropi vedno spreminjamo nacionalne ustave, zato da bi izpolnjevali evropske norme in standarde, zato da bi mogoče izpolnjevali sodne prakse, Evropskega sodišča in vseeno imamo skupno področje. Dosegli smo dogovor, ki je bil hibridni dogovor, ampak imeni najbolj problematično, ko gre za te možnosti, da bi nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija pristopila k Evropski uniji. V čem je težava v izvajanju meril iz Kopenhagna? Tu imamo demokracijo, vladavino prava, človekove pravice. Gre za to, da imamo uradno ideološko dognanje, tu imamo druge države, odnose recimo z Bolgarijo in to je povezano z evropskimi vrednotami države morajo izpolniti merila za pristopitev k Evropski uniji. Potem nekaj besed o Turčiji. Seveda se veselim tega, da bom slišal, kar bo gospod Erdoğan povedal gospodu Van Rompuju, gospodu Šulcu, gospodu Barosu. Seveda imamo evropska merila, ki veljajo za vse države. Turčija kot država kandidatka mora izpolniti ta merila upoštevati mora vrednote in druge občutljive vidike, v Grči vidimo nekaj težav. Kajti nočemo izvažati naših težav v Egejskem morju tujino. Imamo dvostranske diplomatske stike, imamo resne odprte težave, ki niso rešene in nočemo, da bi oni izvajali notranjo krizo k nam. Ali je sedaj pravi trenutek, da bi rešili Cipr, ciprske težave? Ja, če bo to rešeno Turčji, bo to rešeno Cipru. Turčja mora sprijeti pobudo. Tega ne pravim jaz, tega ne pravi zunani svet. Vsa grška vlada pravi to. Evropsko sodišče za človekove pravice je reklo, da je Turčija tista, ki nadzoruje severni del Cipra. Turčija je torej odgovorna za tiste, ki iščejo pravico na sodišču v Strasburu zaradi kršenja človekovih pravic. Tu imamo dialog med dvema skupnostima, imamo turško in grško stran Cipra, ampak tu imamo tudi določene načela, ki so v zadju. a ti ne morejo sprejeti, da so tudi turški ciprčani pogajalska stran. Tu imamo seveda določbe iz leta 60 in če bodo tudi grški ciprčani sprejeti na drugi strani, če bomo začeli dialog in pogajanja z obima skupnostima, če bodo vodje začele to izvajati bo to dobro, tu moramo spoštovati najprej evropski pravni red in tu imamo odgovornosti vsake zvezdne države, kajti tu gremo v smeri države, ki ima dve področji, to bo zvezdna država z eno suverenostjo in to je treba sprejeti na referendumu. Če ciprsko prebivalstvo ne bo tega sprejelo na referendumu, potem ne bo pravih rešitev tako da moramo iti v smeri rešitev, ki bodo sprijete na referendumu. Vidimo merila, ki jih je generalni sekretarjat sprijel leta 2003 v OZN-u. Zdaj pa nekaj besed o trojki. Tu gre za vprašanje, ki so povezana z gospodarsko krizo. Ostavil se bom predsedujoči. Gospod Tanko me je spraševal o evropski varnostni strategiji. Ja, zakaj gre pravzaprav? Kaj bo to? Kaj je bilo to po letu 2008? No, NATO nas je prehitev, spremenil je dokument. Tu imamo tudi Lizbonsko pogodbo. ki je status spremenila. Sedaj imamo varnostno organizacijo, skušali smo oblikovati nove izzive, da bi videli, kakšne so nove grožnje. V Evropski uniji pa se to doslej ni zgodilo. To je povezano s tem, kako gledamo na evropsko varnost že vse od prve svetovne vojne. Tu moramo videti, kako se je situacija spreminjala s časoma. Sedaj pa vprašanje o trojki. Zakaj odgovarjam v imenu sveta za zunanje zadeve o trojki? Kaj ti gre za zunanje vprašanje? Gre tudi za vprašanje o suverenosti. Gre za enakopravnost držav. Trojka je hibridna organizacija. Ne omenja se v različnih ustanovnih pogodbah Evropske unije kot institucija. Tako da se lahko vprašamo, kakšna je posebnost trojke. Tu imamo mednarodni denarni sklad, ki sodeluje kot evropski organ. Zato, ker se drugače nismo mogli odzvati na krizo. Kriza v evroobmočju je bila posledica različnih pritiskov. Tako da so evropske institucije povabile mednarodni denarni sklad naj uredi krizo. Komisija je izrazila nezaupanje te organizacije pravzaprav in prišlo je do spremembe vloge Evropske centralne banke v tem procesu. Banka se ne ukvarja le z nekaterimi vidiki, ampak sedaj preučuje tudi proračunske politike nekaterih držav. Banka ne preučuje le monetarnih politik. Glavna naloga banke je stabilizirati cene, glede na njihov sta, stanovni dokument. Tako da je to pomembno in to je povezano. z načrti prilagajen. Z načrti konsolidacije proračunov. Ko nas vprašate, kaj se je zgodilo, kako to razumeti, vam lahko rečem, da nismo imeli boljše rešitve. To nam je bilo naloženo. To ni bila najboljša rešitev, ampak je bila najboljša možna rešitev, ki je bila na voljo takrat, v tistih trenutkih. V Evropi je prevladoval ta občutek. Takrat ni bilo boljše partnerice. Evropski partneri v območju, v Evropski uniji so se soočili s tem, prevzeli smo zelo velika posojila, to je res. To gre na več, za več stotine milijard evrov posojil. Če ne bi imeli teh posojil, bi imeli gospodarsko in socialno krizo, propad, prišlo bi do bankrota. Zato smo želeli imeti urejeno rešitev. Seveda so pogoji posojil bili zelo strogi šlo je za ideološki pristop. In tako je sedaj oblikovana Evropska unija. Vse države delujejo na tak način, kajti tu ne preučujemo interakcij med državami, ampak preučujemo nacionalne strategije. To ni podvrženo spremembam, ko se spremenijo vlade, Tako da moramo preučiti nekatera resna vprašanja. Sveda jih preučujemo, ampak če smem, bi omenil še nekaj. Načrt se je spremenil in kljub različnim področjem pri izvajanju, kljub časovnici, prišlo do sprememb. Zelo težko je namreč imeti propad gospodarstva na tako hiter način, torej da to propada za 25 odstotkov. Kljub težavam, kljub napakam pri načrtovanju teh programov nam je uspelo doseči napredek. Evropski dakoplačevalci niso zato plačali prav nič, niti enega evra, kajti posojilo je bilo izplačano, jamstva smo ohranili. In tu imamo le en primer, ko so evropski davkoplačevalci morali plačati. Plačali bodo, če program ne bo uspešen in če Grče ne bo več v evrobmočju. Kajti mogoče nekdo ni upošteval tega, kako so se žrtvovali grški državljani. To smo seveda upoštevali, prestrukturirali smo naše dolgove. Strezni odbori, ki se ukvarjajo s tem, so poskrbeli za to. In o tem lahko povprašate tudi Evropski stabilnostni mehanizem, tako da lahko pokažejo, kako vzdržen je sedaj grški dolg, glede na sedanje vrednote. Tu lahko vidite, kako veliko je bilo to prestrukturiranje in kako bolj trajnostan je dolg Grčije sedaj v primerjavi z drugimi evropskimi državami. To je moj zelo kratek odgovor na to vprašanje. Prepričan sem, da bi bilo bolje, če bi to obravnavali v gospodarskih krogih in ne tu. Ampak odgovarjam kot nekdani minister za gospodarstvo. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala za to priložnost, da sem danes lahko tu spregovoril. Gospod eh, eh, predsedujoči, najlepša hvala. Mislim, da mi vsi vidimo, kako je Grčija ob velikih prizadevanjih in pomoči na poti iz krize. Napredek je tu in upam, da bo vlada dejansko izkoristila svoj mandat do leta 2015, da bo eh, viden uspeh tudi za grško prebivalstvo, ki je trpelo zaradi krize. To želimo vam in tudi obema strankama, ki sta sedaj na čelu vlade eh, ker je to tudi za nas pomembno. Zahvaljujem se za ta prikaz. V zvezi z Ukrajino bi še enkrat povedal, da se mi zdi pomembno, kar je svet odločil in sicer, da se umaknejo ukrepi, da pa vrata ostajajo še naprej odprta. Mi pač eh, moramo paziti, da uh, Ukrajina ne bo padla v rusko past. Krediti se podeljujejo za 2-3 let. Tri mesece in s tem imajo na dva, tri mesece razlog za izseljevanje. In cene za energijo eh, so vedno predmet pogajanja dva, tri mesece in od prve milijarde, ki jo je eh, Grčija nakazala, so pač obdržali sedemsto petdeset milijonov za plačevanje drugih dolgov. To je dejansko dramatično in spretno to, kar dela Rusija in uh, Ukrajina. Eh, gre na vides ven iz eh, krize, vendar uh, v resnici pa se uh, če dalje bolj utaplja v krizi. Prisrčna hvala in upam, da se bomo v teku leta večkrat videli.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 Fenoku bi predlagal, da jutri pred glasovanjem eh, pove nekaj o eh, kompromisnih predlogih sprememb, da to razloži. To bo pravzaprav eh, tudi bolj učinkovito, kajti takrat bodo prisotni tudi vsi tisti, ki jim je to namenjeno. Se strinjate? Se pravi, pred glasovanjem. Dobar, danes popovdan nič več, jutri zjutraj. Najlepša hvala za razumevanje. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko. David O'Sullivan. E, torej, to bo brez navzočnosti javnosti. Švicarski sir ima lukne, ne pa ta odbor. Thank <laughs> you.